tardes, colegas. Vamos a empezar. Lepo pozdravljeni, spoštovani kolegi. Začenjamo današnjo sejo. Začeli bomo z mnenjem o razmerah v Belorusiji. Najprej bi radi pozdravili naše goste, ki bodo z nami razpravljali o razmerah v Belorusiji. Pozdravljam torej gospoda Mikloša Harastija, ki je podpredsednik Belorskega centra za varstvo človekovih pravic in gospoda Jašno Valentina Štefanoviča. Rad bi pozdravil tudi Gunarja Vigmana, ki je generalni direktor za Centralno Azijo, Belorusijo in za OSE. Pozdravljam tudi člane delegacije in gospodu, pozdravil bi tudi gospoda Šravjeckega, ki mu bomo tudi besedo. Belorusija se v zadnjih mesecih ni redno pojavljala na našem dnevnem redu v primerjavi z drugimi državami, kljub temu pa smo zelo natančno spremljali dogodke in razvoj situacije v tej državi, v Evropskem parlamentu, v delegaciji in v dvostranskih odnosih radi bi slišali torej oceno razmer v državi in priprave na predsedniške volitve, ki bodo 11. oktobra. Rad bi pozdravil najprej gospoda Letkega, ki je predsednik delegacije z odnose z Belorusijo. Izvolite. Chciałem bardzo serdecznie podziękować za zainteresovanje spravami Białorusi, jak i Najlepša hvala, da ste me povabili, da se zanimate za situacijo v Belorusiji. Rad bi podaril nekaj dejstev, ki se je pojavila v poročilih o Belorusiji. Najprej bi rad dejal, da je bila delegacija po 12 letih prvič javno v Minsku, o tem smo napisali tudi in poročali v poročilu. Ta misija je bila izredno pomembna, zaradi tega, ker smo želeli izboljšati komunikacijo med Evropskim parlamentom in Belorusijo. Tukaj v dvorani je kar nekaj članov te delegacije, rad bi se jim zahvalil z vsega srca. Veliko jih je prisotnih, zelo pomembno je, da smo s to misijo lahko začeli z izboljšavo komunikacij in sproži intenzivno delo. Sprejeli smo zelo pomembno odločitev in sporočili so nam, da so izpustili kar nekaj političnih zapornikov. Tega smo zelo veseli. Zato obstaja kar nekaj razlogov, gre za gospodarsko situacijo v Belorusiji, vendar pa tudi zaradi prihodnih predsedniških volitev. Tukaj je med nami tudi predstavnik opozicije v Belorusiji, ki ga prisrčno pozdravljam. Delovanje v jasne centra za človekove pravice si ravno tako prizadeva, da bi izboljšali komunikacijo z Evropskim parlamentom. Pomembno je tudi, da Belorusija ravno tako poskrbi in pričakuje izboljšavo odnosov z Evropskim parlamentom tudi zaradi gospodarskih razlogov. Ko se bo do odnosi izboljšali, bo to seveda podvržena določenim pogojem in to je, da se spoštuje človekove pravice v Belorusiji in da bo proces demokratizacije začrtan dolgoročno in ne samo kratkoročno. Kot vodja delegacije ne, ne morem zajamčiti, da bo ta proces res trajen. Odločitve so bile sprejete, to je res, vendar pa lahko pride tudi do sprememb. Pomembno za naše odnose z Belorusijo je, da ne smemo omahovati, ko gre za temeljne vrednote. Rad bi se zahvalil vsem članom delegacije, kot tudi tistim, ki so nam pomagali zunaj naše delegacije. Naj povdarim tudi, da smo vsi člani delegacije poskrbeli za to, da ni prišlo do nobenih napak in da tudi ne bo in zato upam, da bomo lahko izboljšali komunikacijo z Belorusijo. Najlepša hvala. Hvala lepa. Najprej bom dal besedo gospodu Štefanoviču, ki je pa predsednik Belovskega centra za varstvo človekovih pravic. Eh, dobri dan, veliko hvala za možnost. Mm, lepo pozdravljeni, najlepša hvala, da ste mi dali priložnost, da danes tukaj spregovorim in da predstavim situacijo v Belorusiji danes. Še posebej situacijo glede človeka pravic. Kot smo že slišali, Torej, kot smo že slišali, poteka kampanja za predsedniške volitve, ki bodo 11. oktober. Splošne razmere v Belorusiji so zelo podobne razmeram leta 2010 med volilno kampanjo in med volitvami. Razen glede treh razlik. Volitve se odvijajo v okviru geopolitičnih razmer v zvezi z Ukrajino. Drugič, volitve leta 2015 potekajo v slabših gospodarskih razmerah. Gospodarski upad se je začel že pred kampanjo. In tretjič, kampanja, volitvena kampanja se je začela odvijati v slabši situaciji človekovih pravic, ki smo jih videli še posebej avgusta. Prišlo je do napadov in preganja neodvisnih novinarjev, ki so sodelovali z tujimi mediji. ravno tako je v zaporih še vedno veliko političnih zapornikov, zakonodaja pa ravno tako vsebijo, vsebuje zelo veliko državljanskih omejitev, kršitev človekovih pravic, dovoljenega preganjanja in tako dalje. Ravno tako je v Belorusiji še vedno dovoljena smrtna kazen. 22. avgusta je bilo izpuščenih šest političnih zapornikov. To pozdravljamo, ta ukrep beloruskih organov pozdravljamo. Istočasno pa je treba s tem tudi uničiti njihov kriminalni dosje. Zaradi tega se njihove gibanje še vedno nadzira, kar pomeni, da bi lahko prišlo do ponovne aretacije in zaprtja. Ravno tako smo avgusta opazili milejše ukrepe strani organov, naprimer ni prišlo do zaprte nobenega novinarja, ki bi sodeloval s tujimi mediji. Ravno tako organi niso preprečili demonstracij, vendar pa ni prišlo do zakonodajnih sprememb v Belorusiji glede volitev si ne delamo nobenih iluzij glede rezultata volitev. To je seveda odvisno tudi od volitvenega postopka. Priporočila OSE se ni upoštevalo. Priporočene spremeni so bile uvedene zato, da bi lahko dobili čim bolj transparenten način štetja glasov. To vprašanje je še vedno odprto. Kaj bo prinesel čas po volitvah, glede na to, da vemo, kakšen bo rezultat? Še vedno ne vemo. kakšno politiko bo vodila oblast po volitvah. Govorim tudi istočasno o sistemskih zakonodajnih spremembah. Leta 2011 je bilo izpuščenih nekaj političnih zapornikov, 19. decembra leta 2010 pa smo doživeli še strožjo represijo predstavnikov civilne družbe in aktivistov, kar pomeni, da bi sistemske spremembe lahko pomenilo jamstvo, da nova oblast ne bo posegla po represiji in represivnih ukrepih. spremembe bile, bile bolj sistemske. Potrebujemo posebno vsebino znotraj dialoga med Evropsko unijo in Belorusijo, kar bi lahko prineslo pomembne pozitivne spremembe države. Če imate kakšne spremembe, se vam na voljo. Najlepša hvala. Najlepša hvala, gospod Štefanovič. Sedaj bomo dali besedo gospodu Haraštiju, ki je poseben poročeval Združenih narodov o Belorusiji. Najlepša hvala, najlepša hvala, da ste mi dali priložnost, da vam predstavim pogled v razmere v Belorusiji. tik pred volitvami za predsednika. Rezultat seveda vsi poznamo. Ne spremenjene zakonodaje, strukture, razmer človekovih pravic in pravic voljivcev pomeni, da te volitve ne bodo sobodne in pravične. Kot nobena od volitev do sedaj potem, ko je na oblast prišel Lukašenko. Ta država je še vedno edina evropska država, v kateri v parlamentu 20 let ni bilo opozicije. Zadnje parlamentarne volitve leta 2012 ravno tako niso prinesle opozicije vendar pa so sprejeli stroži volilni zakon. Samo dejstvo, da so izpustili pet zapornikov, kar je bilo že skrajni čas, je znak, za to, da ponudimo roko splečnega vodika Lukašenku pred volitvami. Priporočila Evropskega parlamenta, ki so v tem poročilu, gospod Zajevski in vsi ostali, ki ste pomagali pri tem poročilu, bi vam rad dejal, da je to poročilo zelo resno, dobro, povdarja obstoječo situacijo, kot tudi potrebo potem, da moramo situacijo še naprej nadzorovati. Kar pomeni, da se ne spuščamo v nepotrebne ponovitve in ponavljanje glede tega, da je, so te volitve farsa. Valentin je že omenil, da so politične zapornike izpustili, ne da bi jim vrnili javno življenje. Belorusija je res posebna država. Imajo sistem Catch 22 glede človekovih pravic, svobodne izražanja, svobode združevanja, pravic izražanja novinarjev, medijev, svobode menijev in tako dalje, kar pomeni, da potrebujejo državljani posebne odobritve, autorizacije organov, da sodelujejo v javnem življenju in da se natančno spremlja vse, kar se dogaja brez teh avtorizacij. Tukaj je možnost, da lahko odstranite določene sankcije, če se ta sistem izdanja avtorizacij sprosti, da dajo manjšo možnost civilni družbi, da postane svobodnejša. Decembra je prišlo do sprejetja strožje zakonodaje o medijih, kar pomeni, da je vlada dobila nadzor nad vsako spletno stranjo, ne gre za stran ali samo komentar. Sprejeti so bili zelo strogi zakoni, stroga pravila medtem ko aktivisti in politični zaporniki čakajo na izpustitev pred volitvami, kar je bilo jasno starjeno zaradi volilnih razlogov. Čudovito je, da so bili izpuščeni. Pozitivno je, da ne trpijo v zaporih, v groznih pogojih. Tudi situacija v zaporih se je poslabšala. To je pozitivno, vendar pa prosim, da dodamo reforme, realistične reforme nepoličnega značaja, kar bi pomenilo olajšanje za civilno družbo, da ne bodo nadzorovani in kar naprej preganjeni. Torej, ponuditi moramo pomoč v situaciji, ki je z geopolitičnega vidika zelo pomembna. to je seveda diplomatska gesta, vendar pa še vidika človekovih pravic moramo to povezati tudi s pogoji. In to povezati tudi z obljubo po sprostitvi sankcij. Najlepša hvala, da ste mi prisluhnili. Z veseljem bom odgovoril na vprašanja o situaciji in o možnih ukrepih za izboljšanje situacije. Najlepša hvala, gospod Harašti. Preden začnemo z razpravo, bi rad dal besedo gospodu Glandu, ki nam bo predstavil politiko Evropske unije v zvezi z Belorusijo. Izvolite. Najlepša hvala, gospod predsedojoči. Rade bi vam predstavili situacijo odnosov z Belorusijo. V parlamentu smo o tem razpravljali že septembra, pred kratkim. Rad bi pozdravil vse goste, ki ste jih eh, povabili. Vsi povabljenci so zelo resni aktivisti državljanske pravice in zelo cenimo njihove, njihovo delo. Sankcije so pomemben del politike Evropske unije do Belorusije. do izpustitve zapornikov. Potem pa smo začeli s tesnejšim sodelovanjem z Belorusijo, bolj kot s katero koli drugo državo, ki sodeluje v vzhodnem partnerstvu, vključno z Azerbajdžanom. Videli smo izboljšavo odnosov z Belorusijo, naj vam dam nekaj primerov za to. Sodelujemo z Belorusijo znotraj vzhodnega partnerstva, gre za večstransko sodelovanje, sodelujemo tudi v postopku pogajanj o viznem režimu, o mobilnosti, podpisali bomo memorandum o sporozumu o sodelovanju na področju energije, že eno leto in pol delamo tudi za izboljšanje in posodobljeni dialog, za, še posebej za civilno družbo. Zaključili smo umestno fazo pred mesecem dni in kot je že dejal predsednik delegacije, gospod Žovjetski, je bilo to prvič po 12 letih, ko je delegacija obiskala Misk. Gospod Harašti je tudi predstavil regionalni kontekst, ki se je spremenil zaradi konflikta v Ukrajini. Belorusija je zavzela konstruktivno držo in ni zavzela drže vzhodne sosede za izjemo Krima. Vendar pa se je ravnanje spremenilo. Omerili smo tudi izpustitev političnih zapornikov. Do tega je prišlo avgusta, potem, ko je Belorusija začela z dialogom o človekovih pravicah. In ta dialog je potekal samo enkrat po letu 2012. V imenu gospe Mogherini bi rad pozdravil to izpustitev, kar pomeni pomemben korak naprej za izboljšanje odnosov med Evropsko unijo in Belorusijo. Evropska unija mora nam tako poslati močno sporočilo kot odgovor na to izpustitev v času kampanje volitev. Ovse je ravno tako bil povabljen, da opravi opazovalno misijo, kjer imamo 45 dolgoročnih opazovalcev in 12 kratkoročnih opazovalcev, ki jih bomo poslali v kratkem kot sem preveril včeraj v Varšavi, kjer smo se srečali za, v okviru izvanja dimenzije človekovih pravic, lahko povemo, da so rezultati pozitivni. Vendar pa si ne delamo nobenih iluzij, ravno tako si tega ne delajo opazovalci. Volivno okolje ni najbolj svobodno, Imamo tudi projekte za človeka pravice, ki bodo začeli s potekanjem po volitvah. Se ravno tako zelo pomemben element, zato da dobimo celotno predstavo. Predhodna govornika sta dejala in pravi mata, da izpustitev zapornikov še ne pomeni, da bi se problemi demokratizacije in zadavine prava odpravili. Izpustitev političnih zapornikov je še vedno eden od ciljev, ki ga je zastavila Evropska unija. Belorusija je še vedno država, kjer velja smrtna kazen. Ravno tako niso izbrisali kriminalnega dosija političnim zapornikom. Imamo tudi civilne pravice, svobode, druženja, izražanje, kar je še vedno omejeno to smo videli tudi v poročilu gospoda Hraštija, ki je poročal o nasilnem preganjanju svobode izražanja. Izpustitev političnih zapornikov ni bil edini razlog za sankcije, vendar pa eden najbolj glavnih razlogov. V svetu se še vedno razpravlja o odzivu na izpustitev, vendar pa priznavamo ta pomemben korak in kmalo se bodo v svetu, v svetu tudi o tem dogovorili. Prvič po letu 2010 si lahko začnemo predstavljati bolj konstruktivne odnose med Evropsko unijo in Belorusijo. Ne bi radi, da bi nas kritizirali za razpustitev te priložnosti. Evropska unija si želi izboljšave odnosov z Belorusijo s tem, da med sebojno spodbujamo korake naprej. Seveda se zavedamo, kakšni so bili razlogi za te ukrepe in slišali smo že težko gospodarsko situacijo kot eden razlogov za te izpustitev. Rusko gospodarstvo je postalo manj konkurenčno, manj je tujih investicij in Belorusija je vedno bolj odvisna od Rusije, kar pomeni, da nujno potrebuje diverzifikacijo in tudi modernizacijo in privatizacijo, kot tudi nove partnerje za Belorusijo, tudi na tem področju. Belorusija je storila korake v pravo smer, kot je povedala visoka predstavnica v Evropskem parlamentu da je sedaj pravi trenutek, da začnemo s pozitivno agendo za eno od sosednjih držav Evropske unije in da ta država resnično postane partner, partnerica v okviru vzhodnega partnerstva. Najlepša hvala, gospod Vigland. Sedaj pa bomo začeli z razpravo. Prvo, prva ima besedo gospa Kalnjete. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Tudi sama pozdravljam izpustitev političnih zapornikov v Belorusiji. Ravno tako cenim trud Belorusije, da zaustavi hibridno vojno Rusije v Ukrajini. Volitve pa še vedno niso demokratične, svobodne in pravične. šele potem, ko bo OVSE podal pozitivno oceno volitev, lahko začnemo z možnostjo okrepitve dialoga med Evropsko unijo in Belorusijo. Zavedam se tega, da je v zraku čutiti možnost konstruktivnih sprememb in to ima lahko tudi veliko vpliv na naše sosede v Belorusiji. Nisem pa tako naivna, da bi verjela, da bi Lukašenko sprejel te ukrepe zaradi tega, ker bi spremenil svoj način ravnanja. Verjetno samo izvaja hladno politično preračunljivost zaradi tega, ker je preveč odvisen od ruskih subvencij. Dialog z Evropsko unijo je zan zelo pomemben, zato da vzpostavi ravnovesje in da se reši te odvisnosti. Rada bi slišala tiste aktiviste iz civilne družbe, ki trpijo zaradi hudega pritiska v državi, kjer je vse prepovedano in nič ni dovoljeno. Zato sem zelo odprta za to, da bi jih povabili in da bi jih spodbujali v evropskih inštitucijah, da bi dobili pozitivne povratne informacije glede na dogodke v Belorusiji. Sama sem ena tistih, ki verjame, da moramo tesneje sodelovati z brusko družbo na področju tehničnega sodelovanja, izobraževanja in demokratičnih sprememb. Ti so namreč tisti, ki bodo poskrbeli za spremembe. Evropska unija mora nadaljevati z našo politiko kritičnega sodelovanja. zato upam, da bomo po predsedniških volitvah lahko ravno tako sodelovali na skupščini UNESCO. Gospod Mamikins, govori bom v Latviši. Es gribētu sirsnīgi sveikt gan Jūsefanovičs kungs, gan Ano īpašu referentu šeit. Hvala lepa. Želim se zahvaliti tako gospodu Štefanoviču kot tudi predstavniku Združenih narodov. In ne želim biti predolg, vendar pa želim omeniti tri točke. Seveda lahko podpremo vse to, kar je povedal gospod Strojevski in sicer gre za izpustitev političnih zapornikov v Belorusiji, vendar pa to ni dovolj. Mi kot parlament Evropske unije in tudi Evropska unija nasploh, ne smemo izgubiti naše želje po nadaljnem razvoju odnosov. 12 let smo pravzaprav zapravili, ko nismo razvijali naših odnosov. Zelo pomembno je, da se srečujemo z opozicijo, s predstavniki kritičnih medijev in drugimi. Če kritiziramo Belorusijo, potem tvegamo, da na kocko postavimo naše dosedanje dobro sodelovanje in da bo naša kritika vplivala na to sodelovanje povsod tam, kjer imamo sodelovanje, kjer to dobro teče pri varnosti, pri mejnih vprašanjih. Povsod tam moramo naše dobro sodelovanje ohraniti in ga še nadalje razvijati. In tretjič. Ko govorimo o Belorusiji, bi rad navedel tudi primer Kube. In sicer desetletja dolgo je bila ta država izolirana, v osami, več generacij je vmes zraslo, ki menijo, da njihov pogled ne more biti drugačen. To, kar zahtevamo od oblasti v Belorusiji, je to, da upoštevajo naše mnenje. Seveda pa imamo sankcije za to, da bi izboljšali stanje in položaj prebivalcev. To je tisto, kar je najpomembnejše. Gospod Belder. Ik wil, meneer de voorzitter, eh, twee vragen eigenlijk. Eh, en daar baseer ik me ook op de <laughs> waarneming van een insider al jarenlang die Wit-Rusland-situatie nauwkeurig volgt. Uh,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 utegnila vojaško posredovati. Vemo, da sicer obstaja sporazum v povezavi z eh, letalskimi vojaškimi enotami. In še drugo vprašanje za gospoda Stefanoviča. V moji domovini na nizozemskem se zelo dobro zavedamo, da civilna družba in crkav predstavlja velik prispevek, da močno vplivajo v Belorusiji. Zato sprašujem o verski svobodi v Belorusiji. Uh, uh, uh, Ko so stari 21 let, dobijo ameriški državljani pravico, da pijejo alkohol in vozijo avtomobil. Po 21 letih Lukašenko zelo dobro ve, kako dobiti ali pa ponarediti rezultate volitev in predstaviti realnost tako, kot si jo sam želi. Ne bodimo naivni. Lahko imamo najboljše strokovnjake za volitve. Zato se sprašujem, kdo se od koga uči. Ali se uči Putin od Lukašenka ali Lukašenko od Putina? Pet razlogov vidim, zakaj ne smemo pasti v to past volitev. Prvič. Opozicija je odstranjena iz politične tekme. To niso volitve, to so ponovne volitve, ponovna izvolitev. Lukašenko je samo en in edini človek v medijih in je tisti, ki ima popoln nadzor. Drugič, v Belorusiji svobode medijev ni. Državni mediji, ki jih vodijo Lukašenkovi ljudje, seveda podpirajo svojega kandidata oziroma predsednika. Volitev opazovalci, lokalni ali mednarodni, ne morejo v celoti opazovati. Ne imejmo se za norca. Gospod Harašti nikoli ni obiskal Belorusije, čeprav je posebni poročevalec Združenih narodov. Resničnost je pač taka. Četrtič. Vidimo tudi da se glasovi ne preštevajo na lokalni ravni, ampak centralno. Tam, kjer zadevo obvladujajo Lukašenkovi možje, tam odločajo, tam imajo zadnjo besedo. In ne nazadnje, mi lahko razložite, zakaj morajo volitve potekati šest dni, pet za predčasne in celo po noči pet dni in pet noči nihče ne preverja, kaj se dogaja na voliščih. In zadnji dan je tisti, ki je odločilen, to je volivni dan. Kolegi, izpustitev političnih zapornikov je bila predstava. Lukašenko potrebuje denar in potrebuje dostop do evropskih finančnih trgov. Zato kaže neko mero prožnosti in pripravljenosti, da bi se pogovarjal z Evropo. Kljub njegovim upravnim prizadevanjem, da bi omogočil uresničitev sporazuma iz Minska, ne smemo pozabiti na stvari, ki so bile dosežene oziroma storjene. Nekateri ljudje so izginili, enostavno izginili. Ne moremo in ne smemo si zatiskati oči pred tem dejstvom. Drugič. Belorusija si želo, zelo želi sodelovati z rusko vojsko in širitvijo ruske vojske v tujini. Nedavno naj bi blizu naših meja nastala letalska baza, vojaška baza, zdaj pa obstajajo načrti, da bi to širili. To je kot Sirija v Evropi, kjer Putin nadgrajuje svoje vojaške sile. To je moje vprašanje za naše paneliste in za gospoda Stefanoviča. Povejte nam odkrito, katere so obljube gospoda Lukašenka ljudem? Kaj obljublja ljudem? Ta situacija je resna. Gospodarstvo je v rasulu. To je na pol neodvisna država. Žal moram to reči. Verjetno bi morali voditelje v Kremlju oziroma v Moskvi povprašati o prihodnosti Belorusije katere so obljube novega prihajajočega ponovno izvoljenega predsednika. Bien, je comprends évidemment les, les enjeux humanitaires. Ki se nanašajo na Belorusijo, ampak vseeno bi rad izpostavil tudi spoštovanje človekovih pravic, nacionalno suverenost in dejstvo, da državljanov ne vodijo oligarhi, ki zorabljajo tehokratske strukture. Demokratične lekcije lahko daje Švica, ne pa Evropska unija. Evropska unija leto za leto dela na tem, da bi temeljila na vsem drugem, samo na suverenosti ljudstvane. To vrstne prakse so neproduktivne, s tem se samo še spodbuja države, da zapirajo svoja vrata. Nekateri kolegi pravijo, da politika izhaja iz gospodarstva, iz trgovine, proste trgovine. Če menite, da sta gospodarstvo in trgovina tista, ki spodbujata demokracijo, bi vi dopustili trgovino z Belorusijo, dopustili naložbe? Bodite pragmatični. Novembra 2014 sem odpotoval v Minsk. Z določenimi predsotki sem odpotoval tja, verjetno imate tudi vi predsotke. Bil sem presenečen, ne bom rekel, da je Belorusija Švica, to bi bilo neresno. Je pa to država, ki se spreminja, preoblikuje, ki je priča gospodarskemu preoblikovanju. Država postavlja tudi območja, kjer so davki nizki na političnem področju je prav tako aktivna, pri Ukrajini je naprimer Belorusija zauzela precej drugačno stališče kot Rusija. Trenutna politika zapiranja in sankcije je zato po mojem mnenju povsem nepragmatična in protiproduktivna. Kar pa zadeva vprašanje iskrenosti gospoda Lukašenka, bodimo iskreni, kolegice in kolegi, ali naše vlade delujejo na podlagi iskrenosti, ne deluje na podlagi nacionalnih interesov, na podlagi specifičnih interesov. Ne vem, zakaj sedaj sodimo temu voditelju, ki naj bi bil manj iskren kot ostali. Bodimo tudi logični. Evropska unija ima vzpostavljene odnose tudi z državami v Srednji Aziji, kjer so politični režimi prav tako zaprti kot je beloruski. Zato ne razumem, zakaj je Evropska unija tako ukopana v to politiko zapiranja in sankcij. Kot rečeno, spoštujem delo, ki ga upravljane vladne organizacije, zauzemam se za človekove pravice, ampak če želimo doseči cilje, svoje cilje, potem bomo to lahko dosegli samo s tem, da odpremo svoja vrata. Na tak način bomo tudi družbo bolj odprli in preoblikovali. Hvala. Hvala lepa, gospod Šetina.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 Ja, zdaj se slišimo, lahko nadaljujete. Sem hotel reči, že imam. Eh, Bom še enkrat začel. Sam imam naslednje izkušnje, ki sem jih dobil po zadnjem obisku v Belorusiji z gospodom Švarcem Bergov. Sem hotel odpotovati v Belorusijo, pa nas niso spustili v državo. To, kar se je zdaj zgodaj dogajalo v predvolilnem boju in to je bilo tudi zelo dobro opisano v naših sklepih, vidimo, da so izpustili nekatere ojetnike. To je čisti politični trik. Zdaj pa me zanima, kateri so pravi rezultati volitev potem, me zanima, kaj se bo zgodilo s sankcijami in kakšni bodo odnosi med Belorusijo in Evropo, torej po volitvah. Zdaj pa še moje vprašanje, gospod Stefanovič. Kako v tem trenutku kaže opoziciji? Kakšen je odnos opozicije do osrednjih medijev. Se je kaj spremenilo ali ne? Dobro eh, dan. Gospod Lic, hvala lepa. Hvala, da ste prišli v Evropski parlament. Včas nam je, da se danes lahko pogovarjamo. Prihajam iz vzhodne Nemčije, tako da sem tudi sam skupaj s svojimi starši doživljal to, kar pomeni živeti pod diktaturo. Imam nekatera konkretna vprašanja. Pobrateni smo z beloruskim mestom. Zanima me, ali podpirate take izmenjave med mesti na ravni civilne družbe. To je lahko zelo koristno za razvoj držav. Poleg tega me zanima, ali obstaja kakršnakoli interakcija in ali obstaja kak strah, da bi se to, kar se je dogodilo v Ukrajini, zgodilo tudi v Belorusiji. Skratka, ali imate kako izmenjavo mnen za Ukrajino in ne nazadnje, kakšna je podpora drugih držav? Kaj menite? Katera država vas najbolj podpira, vas in vaše inštitucije. In kaj pričakujete od Evropskega parlamenta? Kateri manjši koraki naj bi se zgodili v naslednjih letih? Gospod Tanok. Hvala. Pred 15 leti, potem, ko sem bil izvoljen v parlament, sem bil izvoljen v. Ta parlament takrat sem obiskal Belorusijo, žal se ni kaj dosti spremenilo. EU je poskusila vse možne strategije, eh, angažma, prenehanje angažmaja, grožnje in tako dalje, ampak brez uspeha. In kot rečeno, je to nekakšna evropska kuba v samo izolaciji. Zanima me, ali ima ta panel mnenje o Eurazijski gospodarski uniji, ob avtoritarni Rusiji in Kazahstanu. To je namreč bilo eno od sprožil. V mislih imamo invazijo in tudi aneksijo Donbasa. Ukrajina se je premikala proti Zahodu in ni hotela sprejeti velikodušne ponudbe Moskve, da se pridruži Eurazijski uniji. Zato me zanima, kaj se dogaja tam. Ko sem sam bil pred desetletjem v Belorusiji, je šlo za Belorusko Rusko unijo. To je bil projekt v Minsku, pa se ni nič zgodilo. Niso mogli doseči ne denarne, kaj šele gospodarsko unijo. Zato sem bil mnenja, da Lukašenko ne bo sprejemal ukazov od Putina in da je bil. Putin mnenja, da naj bo Belorusija samo še ena oblast v okviru Rusije. Zato me zanima, kako napreduje Evrazijska unija, ker se zdi, da je to samo še en fiktivni projekt avtoritarnega režima in države, kot so Ukrajina in žal tudi Armenija, ki so se vse bolj vključevale v vzhodno partnerstvo in se pogajalo o članstvu v Uniji, so bile žal tarča, tako da me zanima, kaj se dogaja na področju demokracije in človekovih pravic, kajti vemo, da gre za nekaj, kar skušajo vključiti v svoj avtoritarni režim. Hvala lepa. Gospod Nisem. Hvala. Govoril bom švedsko. Prihajam švedske in sedim in sem član delegacije za Belorusijo skupaj s kolegi smo se srečali s predstavniki opozicije v Belorusiji in srečali smo se predstavniki različnih političnih strank, ki so doživljali frustracijo, to so zelo jasno povedali. Zelo nezadovoljni so bili zaradi previdnosti EU, ki ne obsodi kršitev človekovih pravic. Mislim, da smo imeli zelo dobro resolucijo. Na plenarnem zasedanju zelo dobra je bila, tudi drugi so bili mnenja, da je bila dobra, tako da mislim, da je še odprto neko okno za ponovn začetek dialoga, vendar pa moramo vedeti vsaj približno, kaj se bo zgodilo po volitvah. Želimo, da se to ali ono zgodi, želimo neke vrste načrt, kajti sicer ne bo nobenih izboljšav in kaj bomo naredili potem, kaj bomo sploh lahko naredili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 ampak samo pod enim pogojem, da se spremembe začnejo dogajati, sicer to ni smiselno. Predsedniške volitve so posebna situacija, vsi opazovalci se strinjajo s tem, da ima Lukašenko veliko podpore in sicer podpira ga velik del v beloruski družbi. Zato menim, da se ne smemo osredotočati na rezultate volitev, pač pa tudi na postopek, na samo proceduro, možnost vplivanja na družbo, opogumljanje ljudi. Ne moremo pričakovati, da bo nenadoma izbruhnila enakost v tej državi, vendar pa želimo, da so ljudje prisotni v medijih. To je tisto, kar česar si moramo želeti, to moramo zasledovati, vedeti pa moramo, da je rezultat volitev tako ali tako znan že vnaprej. Postopek aktivnosti pred volitvami, to je tisto, kar moramo zelo pozorno spremljati. V Belorusiji imamo brezstrankarsko diktaturo, to je režim, ki povzema in krepi strukture iz sovjetskega časa. Zdi se, kot bi še danes delovala sovjetska propaganda. Če ne bi imeli sami opravka s kulturno krizo, bi lahko rekli, da prihajajo v Evropi do pomembnih gibanj, ampak to, kar se dogaja v Belorusiji, krepitev teh eh, struktur v Belorusiji, to je očitno. Marx, Engels, Lenin, vsi imajo spomenike, ki jih najdemo vse povsod in tega se ne bo dalo spremeniti kar čez noč. Lahko pa to dokumentiramo, lahko to komentiramo in zahvaljujem se vsem kolegom, ki med našimi obiski namestniku vodje volilne komisije povemo in smo mu povedali, da pričakujemo, da bo rezultat volitev spoštovan. Ampak mislim, da lahko in da moramo imeti vsi možnost izraziti svoje mnenje. Drugo vprašanje pa je vprašanje naše kulture. Če nekaj lahko ali moramo kritizirati, se moramo zavedati tudi na ponovni uspon eh, nacionalne zavesti. Tudi zasebne šole imajo, recimo v Belorusiji, tudi jezikovno vprašanje je zelo pomembno. To je treba povedati. Torej, ne smemo se pogovarjati zgolj o abstraktnih postopkih, pač pa moramo nakazati in govoriti tudi o tej kulturni osvoboditvi. Potem nacionalne manjšine, tudi zelo pomembna stvar če želimo sprožiti neke vrste evolucijo, potem moramo vedeti naslednje. Spremembe ne smejo biti enkratne, pač pa trajne. Prav tako. Opozoriti moramo na mnoge stvari, ki se nam zdijo pomembne. Vse tiste stvari, ki se nam zdijo pomembne in pozitivne, moramo povedati na nje, opozoriti. Pred naslednjimi parlamentarnimi volitvami bo recimo vprašanje opozicije zelo pomembno. Opozicija mora imeti možnost, da se prosto giblje in izraža svoje mnenje. Vidimo pa, da v tej državi mnogi še stojijo v sovjetskih časih in brez pomembnih korakov svobode ne bo. To je izjemno pomembno. Najlepša hvala, gospod Jurek. S tem smo zaključili z razpravo. Vsak od gostov bo dobil nekje pet minut. Če bo želel gospod Vigan še besedo, seveda lahko za besedo zaprosi. Začenjamo pa kar z gosti, gospod Harašti. Yes, thank you very much. Hvala. Več govorcev je povedalo, da vidijo spremembe. tudi daljnosežne, take, ki jih je treba spodbujati. Dejstvo pa je, da v Belorusi ni sprememb. Žal mi je, če moram to tako jasno povedati. Sprememb ni, pet ljudi so osvobodili, vendar to niso svobodni državljani. To je absolutni minimum, s katerim Evropski parlament ki je sprejel to čudovito resolucijo ali pa Evropska inštitucija oziroma druge evropske inštitucije. Torej tisto, kar je najmanj, kar je treba zahtevati, je to, da državljani dobijo državljanske pravice, da se izbriše njihova kazanska evidenca in da lahko sodelujejo v političnem življenju. Od teh petih se proti dvem še nadaljuje postopek. Prav tako je najpomembnejši od teh uh, političnih zapornikov bivši kandidat za predsednika v hišnem priporu. In še en, ki mu je bilo sojeno, tako kot gospodu Satkeviču, je bil ponovno arentiran in tudi zoper njega trenutno teče postopek toliko o spremembah. Drugič, to, čemur smo priča, je peti del te limonade. Petkrat smo doživljali isto dramo in isto situacijo izpustitve pred volitvami. Vsakokrat se je dogajalo tako, vsakokrat so izpustili zapornike točno pred volitvami in to je počel isti človek. Zato je treba čakati na čas po volitvah, da bomo videli eh, pozitivne korake. Torej vemo, da je tisti, ki je najmočnejši konkurent. Tretjič. Tu sem slišal primer Kube. Dovolj sem star, da se spomnem Romunije, leta 1968. Vemo, da niso delovale v agresiji in ravno zaradi tega je, so zahodne države takratnega časa ukrepale podobno kot pri izpustitvi teh zapornikov. Za dober denar so svoje nemške in židovske državljane prodali drugim državam in tudi takrat so se delile pohvale. Izkazalo pa se je, da je to potem postala najbolj stalinistična diktatura, morda z izjemo Albanije. In vemo, kaj se je takrat dogajalo in kako krvavo se je potem zgodovina uh, Romunije končala. In še enkrat o volitvah. Gospa Jarmušina, ki vodi glavno volilno komisijo, objavi podatke, ki kažejo, da manj kot polovico odstotka predstavnikov imenuje opozicija. Prav tako priporoča v volilnih razpravah na javnih medijih, kajti zasebnih medijev ni, samo državni mediji so in Na državni televiziji ne bo nobenih razprav s predsednikom, lahko ga zastopa njegov zastopnik, kandidati pa morajo debatirati v parih po dva. Pravi, da zato, ker bi bilo poniževalno, če bi se nekdo moral pogovarjati, predsednik moral pogovarjati z brezposelnimi, ker bi to pomenilo, da če bi vsi štirje lahko razpravljali ob isti mizi, bi verjetno vsi napadali predsednika, to pa ne bi bilo pravično. Zato mislim, da je dejansko na volitvah bilo prisotnih več opazevalcev Ovseja. To ne gre za nadaljevanje Sovjetske zveze, da vas popravim. To je delujoča demokracija, saj bila, ko je Lukašenko prvič zmagal. Potem so se vrnili v tiste čase, vsaj ko gre za človekove pravice. Torej, poanta mojega prispevka je, da če želite civilni družbi in tistim herojskim ljudem, ki se borijo proti temu ukopanemu sistemu nadlegovanja in ogrožanja vseh tistih, ki si želijo človekove pravice, potem mislim, da morate ustrajati pri svojih zahtevah in to pospremiti z zahtevami po reformah, ki naj pokažejo, da je res prišlo do sprememb in da niso bile dane zgolj politične koncesije za tiste ljudi, ki bi morali biti že zelo, zelo dolgo na svobodi. Senor Stefanovič. Hvala lepa. Gospod Stefanovič, izvolite. Prosite, torej. Bom skušal najprej odgovoriti na vprašanja. Skušal sem si vsa pribeležiti. Prvo vprašanje se je nanašalo na svobodo veroizpovedi. Naj povem, da obstaja v Belorusiji zakonodaja glede verskih organizacij, v zakonodaji piše, da obstajajo tradicionalne verske prakse in netradicionalne verske prakse v Belorusiji. Ruski pravoslavci, katoliki, judje, muslimani in luterani so tradicionalne verske skupnosti, ki so tudi najštevilčnejši. Vse ostale verske skupnosti so obravnavane kot netradicionalne. Nekje pred petimi leti je bilo pripadnikom netradicionalnih verskih skupnosti precej neugodno, ker so jih preganjali. Danes je to vrstnega preganjanja manj. Še vedno pa obstajajo primeri, kjer posameznike aretirajo, če se udeležujejo neregistriranih zborovanj ali če sodelujejo z neoprotestantsko cerkvijo. Obstaja tudi veja Ruske pravoslavne cerkve, ki sodi pod ruski patriarhat. kar zadeva obljube, ki jih je dal Lukašenko državljanom. Obljubil je mir in stabilnost, to je velik del njegovega programa, ljudje to podpirajo, še posebej glede na to, kaj se dogaja v Ukrajini. Kasnejše izjave, ki jih je podal Lukašenko, kažejo na to, da ceni neodvisnost, Belorusi so sami vzpostavili neodvisno državo, sedaj morajo to utrditi, spodbuditi rast. Če bi se ozrli nazaj na to, kaj je rekel Lukašenko, ko je prišel na oblast in to primerjali s tem, kaj govori danes, bi ugotovili, da je razlika ogromna. Glede dejanskih obljub No, lahko rečem, da kakšnih konkretnih obljub ne daje. Leta 2010 je ljudem obljubljal, da bodo imeli plačo 1000 dolarjev na mesec. Takšnih obljub sedaj ne daje. Večinoma se poigrava z mirom in stabilnostjo, pri čemer upošteva tudi razmere v Ukrajini. Z tega vidika je zato to še toliko bolj pomembno. Nekateri menijo, da demokracija lahko privede do tega, čemor smo priča v Ukrajini. Kar pa zadeva opozicijo v medijih, elektronski mediji so pod državnim nadzorom, pluralizma ni, ni svobode izražanja. Lukašenko se ne namerava odeleževati tovrstnih razprav. Programi na televiziji zgolj prenašajo tisto, kar on počne, zato se njemu ne zdi sploh smiselno, da bi se odeleževal predvolilnih razprav. Kar zadeva pobrate na mesta, zgolj podprem lahko to zamisel, sam se zauzemam za spodbujanje stikov med prebivalci. Upam, da ne bo prišlo do nečesa podobnega kot v Sovjetski zvezi, ko so v tujino potovali samo visoki uradniki. To vrstne izmenjave, to vrstna pobratenja mest bodo, upam, odprta tudi za otroke, mladostnike, predstavnike civilne družbe. To bi bilo zelo koristno. Zato bi se rad zahvalil nemškim poslancem, ki so nam vedno pomagali, še posebej po Černobilu. Vi ste organizirali tudi program za beloruske otroke, ki so lahko odšli v evropske države, kjer so bili deležni veliko boljše oskrbe, boljše prehrane, imeli so dostop do vitaminov. Sam sicer nisem strokovnjak za to področje, ugotavljam pa, da se ta celotna zamisel potem ni odvijala tako, kot naj bi se. po ruski agresiji nad Ukrajino so bile naložene sankcije. Rusija se mi zdi izgubila svoj interes za to, da bi bila ekonomski sponzor ali donator, no se zadnje ima tudi Rusija svoje gospodarske težave. kadarkoli se začnejo to vrstne gospodarske vojne, posameznikom preprečujejo, da bi kupovali naprimer mleko iz določene države, potem onemogočen je dostop posameznim proizvodom na ruski trg. Morske hrane recimo ni več mogoče dobiti. Ampak mi smo vedno mislili, da je Eurazijska unija bolj politične kot gospodarske narave. Eurazija naj bi omogočila Rusiji večji nadzor nad tem območjem, na katerem je nekoč bila Sovjetska zveza. Rusija uporablja tudi letalske baze v Belorusiji. Ne vem, kako se bo beloruska vlada na to odzvala. Lukašenko se sooča z zelo zapleteno izbiro. Strenjam se z vami, ko pravite, da če ni javne politike, je zelo težko govoriti o volitvah o volitvah, ki bi v državi lahko prinesle spremembo oblasti ali pa ljudem ponudile možnost, da karkoli spremenijo. Ljudje na vse skupaj gledajo zgolj kot na nek upravni postopek, kot je rekel vodja volilne misije. Rekla je, da ni pomemben rezultat volitev, temveč aktivna udeležba na volitvah rezultat že poznamo. Tudi vodja volilne komisije je rekla, da se te volitve lahko primerja z običajnim vsakodnevnim življenjem. Saj vemo, kakšen je konec življenja in vemo tudi, kakšen bo konec volitev. Hvala lepa, samo še za minuto bi rad nekaj povedal, prebral. Razdelek C resolucije Evropskega parlamenta, ki je bila sprejeta prejšnji teden, tam piše znaten napredek na področju svobode izražene svobode medijev, spoštovanje političnih pravic običajnih državljanov in opozicijskih aktivistov, spoštovanje vladavine prava in temeljnih pravic. To so predpogoji za boljše odnose med Evropsko unijo in Belorusijo. Zdi se mi, da sam stvari ne bi mogel bolje povedati. Hvala. Okay. Hvala lepa. Še gospod Vigan, za dve minute je beseda vaša. Samo eno pripombo bi imel. Gospod Harašt je rekel, da ni sprememb v Belorusiji. Gospod kolega je rekel, da obstajajo spremembe, ampak da so nezadostne. Za nas je ključno politično vprašanje naslednje. Ali želimo več sodelovati s to državo, zato da bi prišlo do trajnih poglobljenih sprememb, želimo sodelovati z državo v sredini Evrope, ali želimo to državo še naprej izolirati. Tu gre za ključno politično izbiro, ki jo bomo morali opraviti. Se pa strinjam, da bomo morali unesti tudi predpogoje, skladno s pripombo, ki ste jo podali, ne moremo dajati brezplačnih bjankočikov, izpustitev političnih zapornikov je pomembna gesta, tega ne bi smeli kakorkoli omavalaževati ali zmanjševati pomena temu ukrepu. Lahko vam povem, da je za vse družinske člane teh zapornikov to zelo pomemben znak ki je tudi povzročil bistveno spremembo. Sam se s tem ukvarjam že od leta 2011. Sicer se lahko pogovarjamo o tem, kako in kaj, ampak Evropska unija bi morala razmišljati o sami realnosti gospodarski, družbeni v Belorusiji, pa tudi realnosti moramo pogledati svoje odnose s to državo. Zagotovo bomo odblizu spremljali, kaj se dogaja z predsedniškimi volitvami, preverili bomo tudi politične in državljanske pravice, preden spodbudimo kakršen koli dodaten korak v smeri proti tej državi. Hvala lepa, gospod Svigan, hvala lepa tudi našim gostom. Kmalo pa nadaljujemo za naslednjo točko s Šrilanko. Še nekdo želi besedo, se upravičujem. Strane, da, hočel bi poblagodariti. Ja, tudi sam bi se rad zahvalil vsem vam. Izpustitev zapornikov je nekaj, k čemu ste prispevali tudi vi. Njihove družine so se uspele srečati z njimi in to je res velik dosežek. Hvala. please silent. Prosim za malo tišine. Začenjamo z naslednjo točko na dnevnem redu. Kot sem že prej povedal, govorili bomo o parlamentarnih volitvah. Lepo prosim za malo miru. Volitve so potekale 17. avgusta na Šrilanki. Misijo Evropske unije za opazovanje volitev je vodil Kristjan Dan Preda. Ignacio Korao je prav tako vodil šestčlansko delegacijo. Opazovalna misija Evropske unije podala tudi predhodno izjavo in skladno s to izjavo ugotavljamo, da so volitve potekale dobro, da je na volitvah bilo moč izbirati med večjimi političnimi strankami in te volitve naj bi bile ene od najbolj mirnih do tega trenutka. Največ o tem pa nam lahko pove seveda gospod Preda, ki je bil glavni opazovalec. Beseda je vaša. Najlepša hvala. Gospod predsedujoči. Torej, kot ste že sami povedali, sam sem vodil misijo Evropske unije za opazovanje v volitvah volitev na parlamentarnih volitvah, ki so potekale 17. augusta mm, v Šrilanki. Skupina strokovnjakov, ki sem jo vodil, je bila sestavljena iz približno 85 oseb. V žargonu misiji to misijo imenujemo kratkoročno misijo kolegi iz Evropskega parlamenta so bili prav tako člani te misije. Gospod Korao je vodil to šestčlansko delegacijo. Preostali del misije pa so bili strokovnjaki iz vseh držav Evropske unije, pa tudi iz Norveške in Švice. Se pravi, da je šlo za misijo, ki je pravzaprav predstavljala vse države v Evropi. Te volitve so se zgodile po pomembnih dogodkih januarja. Predsednik Rajapaksa je bil na volitvah poražen. Porazil ga je eden od njegovih sodelavcev, gospod Sirisena, ki je prevzel torej najvišjo funkcijo v državi. Ta je tudi upeljal prehodno vlado. Obljubil je, da bo čim hitreje organiziral zakonodajne volitve. Na začetku je rekel v roku stotih dni, potem zaradi ustavnih razlogov volitve niso bile organizirane v roku stotih dni, organizirane so bile 17. augusta, vse se je odvijalo dobro. Imeli so tudi komisarja za volitve. Volilna komisija ni bila sestavljena iz večjih članov, bil je zgolj komisar za volitve, ampak on je imel dovolj sposobno ekipo. Tudi volilna komisija nasploh v tej državi je bila sestavljena iz sposobnih ljudi ki so z logističnega, predvsem z logističnega vidika, pa tudi z drugih vidikov poskrbeli za to, da so se te volitve odvile tako, kot so se. Med predvolilno kampanjo je žal prišlo tudi do nasilnih konfrontacij, ampak ta konflikt se ni razširil, ostal je izoliran. Najbolj pomembno pa je, da je na dan volitev vse potekalo relativno dobro, ni bilo kakšnih večjih konfliktov, ni bilo nasilja, vzrače je bilo dobro. Voljivci so lahko izrazili svojo voljo, predvsej svobodno. Z tega vidika nismo mogli res ničesar nikomu ročitati, niti nismo popravili svoje prvotne izjave. Rezultat volitev je bil do neke mere predvidljiv. United Nation Party, ta stranka je prejela 46 odstotkov, glasov United People's Freedom Alliance je prejela 42 odstotkov glasov. Upoštevati morate volilni sistem v Šrilanki, ki pravi, da je UNP zmagala in sicer jasno zmagala. Ministerski predsednik je član te stranke, tako da je na nek način prišlo zgolj do potrditve članov, ki jih je izbral nekdani predsednik Sirisena, predstavnik oziroma član stranke UMP je bil potem bil izvoljen še enkrat in tudi potrjen kot ministerski predsednik. Naj povem, da ta rezultat obljublja tudi stabilnost v tej državi, glede na to, da so bile razmere na Šrilanki precej posebne, da je kontekst specifičen, da obstaja ureditev, ki je nekoliko posebna. je predsednik skupaj s predsednikom stranke, tisti, ki je predstavljal samo jedro United People's Freedom Alliance. Vlado pa vodi vodja stranke UNP. Obe veliki stranki v državi sta partnerici, ena ima predsednika, druga ministrskega predsednika med seboj sodelujeta, kar po mojem mnenju daje tudi jamstvo za stabilnost v tej državi, ki je bila dolga leta priča nestabilnosti. In to nestabilnost smo vsi obžalovali. Kar zadeva same podrobnosti v zvezi s, to, s temi volitvami, volilna zakonodaja upošteva mednarodne standarde. Volilna kampanja sicer ni regulirana na Šrilanki. Včasih se v predvolilnih kampanjah porabljajo zelo visoki zneski. Srečali smo se s kandidati, naprimer, ki so rekli, da so porabili nekje 500 tisoč evrov za predvolilno kampanjo tudi nacionalni opazovalci so podali podobna mnenja. Namreč rekli so, da so se srečali s kandidati, ki so porabili tudi po 2 milijona evrov za volilno kampanjo, kar je res osupljiva številka. S tem je predvolilna kampanja morda postala kar nekoliko pretirana z finančnega vidika. Zanimivo je tudi to, da je prišlo do omejitev glede javnega oglaševanja. V preteklosti so med predvolilnimi kampanjami v Šrilanki povsod veseli plakati, sedaj pa je bilo to vrstnega oglaševanja veliko manj. Ne zaradi tega, ker bi kdorkoli karkoli omejeval. sprejeli so pač dejstvo, da za volilne kampanje veljajo sedaj nekoliko bolj strogi oglaševalski režimi. Tisto, kar je presenetljivo, je, da posamezni kandidati niso mogli med predvolilno kampanjo, naprimer hoditi od vrat do vrat, se srečati z voljivci. Tisti člani, ki so navajeni, naprimer hoditi od vrat do vrat, so bili nekoliko presenečeni, ampak vsaka država ima svojo politično volilno kulturo. pogovarjali smo se o tem, da bi morali predvsem ta finančni vodik predvoljene kampanje nekoliko bolj je urediti, sicer prihaja do res pretiranih zneskov v volilni kampanji. Ugotovili smo tudi, kar je zelo pomembno, da so se ženske odeležile volitev sicer je bila udeležba skromna, tudi malo kandidatke, bilo samo 13 žensk je bilo izvoljenih v 225 članskem parlamentu. V tej državi je v 50-60 letih prejšnjega stoletja bila udeležba žensk veliko višja. V 50-ih, 60-ih letih je bila Šrilanka kar neke vrste zgled, sedaj pa, kot rečeno, je bilo izvoljeni zgolj 13 žensk v 225 članskem parlamentu. Zelo zanimive izmenjave mnen smo imeli tudi na tem področju. Na splošno je to to, volitvah, volitve so se dobro odvile, bile so dobro organizirane, ni bilo kakšnih večjih incidentov, kar je redko. Kadarkoli odpotujemo na te misije, nas vedno skrbi, kaj bo z logistiko, kako bodo potekale razprave. Tokrat je vse potekalo relativno dobro, tudi mi smo bili zadovoljni, da nas je Šrilanka povabila v preteklosti. Nismo imeli te možnosti pri predhodnih volitvah je Šrilanka precej nasprotovala temu, da bi Evropska unija poslala opazovalno misijo na volitve. Za nas je bil to res pozitivni znak, da so nas povabili tja in to, da so volitve potekale mirno, je zelo dobro, ker kaže na dobro sodelovanje, ki je za nas zelo pomembno. Bili smo tudi priča izjemno močni kitajski ofenzivi na Šrilanki. očitno tudi ta država vzpostavlja tesnejše stike s Šrilanko. To se mi zdi pozitivno. Čestitam pa oblastem v državi za vse upravljeno delo. 15. oktobra bom odpotoval nazaj v državo, predstavil bom končno poročilo podal tudi nekaj priporočil, tako volilnemu komisarju, oblastem, razložil metodologijo Evropske unije, kako se mi srečujemo s tiskom, z nevladnimi organizacijami, tudi njim bomo predstavili naše sklepe. Mislim pa, da bodo ti sklepi zelo pozitivni. Hvala za pozornost. Zagrat, ja, Najlepša hvala, gospod Preda, za upravljeno delo. Hvala lepa za vse te informacije. Besedo pa bom predal gospodu Korav. Kot sem že prej povedal, je on vodil delegacijo, v kateri je bilo šest članov Evropskega parlamenta. Izvolite. Zelo malo bi dodal k temu, kar je povedal gospod Preda. Zelo dobro je, da je bil glavni opazovalec član Evropskega parlamenta, s tem smo vzpostavili tudi tesnejše sodelovanje. No, e, no. Kadar sodelujemo z OCEM, takšnega sodelovanja običajno ni. Gospod Korao. prosili ste za besedo, tako da prosim. Torej, dobro sodelovanje smo spostavili tako s temi kratkoročnimi kot dolgoročnimi opazovalci, tudi z veleposlanikom. Na Šrilanki smo dobro sodelovali, potrjujem to, kar je povedal gospod Preda. Volitve so potekale v zelo mirnem ozračju. Precejšnje navdušenje je bilo prisotno med državljani na dan volitev. Volitve so bile res zelo dobro organizirane. Spoštovali so vse mednarodne standarde. Kot je rekel gospod Preda, zelo malo žensk je kandidiralo na volitvah, še manj jih je bilo izvoljenih. Ugotavljamo, da je volilna komisija imela nekoliko preveč pristojnosti in pooblastil. Ta komisija je tudi vzpostavila okvir za volitve. V svoji izjavi za novo izvoljen parlament smo tudi predlagali naj delajo na novi volilni zakonodaji, v kateri bodo opredelili tudi mandat volilne komisije, Sicer pa se mi zdi, da je vse potekalo relativno mirno, tiho. Vtis je bil res pozitiven, saj strani kratkoročnih opazovalcev. Palabra, Hvala lepa, gospod Van Orden. Pač, um... Hvala lepa, gospod predsednik. Predsedujoči govorim kot prijatelj oziroma kot član prijateljev Šrilanke v parlamentu. Veseli smo, da je bil rezultat volitev dober. S tem so tudi pokazali, da v Šrilanki obstaja trdna demokracija, potem ko so porazili terorizem v tej državi. Upam, da bodo k malu presegli tudi kakršne koli težave, ki jih še imajo, da bo država dobila status GSP kar nekaj podobnih vprašanj še odprtih, pri katerih si želimo čim hitreje najti rešitve in preseči težave. Nekaj vprašanj imam. Zanima me, ali je v tej misiji prišlo do kakršnih koli razlik med posameznimi skupinami znotraj misije. Nekatera, nekatere skupine so šle na sever države, druge v Kolumbo. Ali ste vse te posamezne skupinice znotraj misije prišle do istih zaključkov. Se vam zdi, da je med predvolino kampanjo prevladovala kakšna tematika? Deloma lahko odgovorim na to vprašanje. Bil sem v Džasni, na otoku leta 2012 eh, so bila ta območja še zaprta, okupirala jih je vojska in kot vidite je nekaj zgrad še vedno podrtih zaradi državljanske vojne, kar zadeva volitve, te so bile miroljubne. Bali smo se namreč, da bi mogoče prišlo do izgredov, vendar pa se to ni zgodilo. Udeležba je bila malce nižja kot drugot v tej državi. Nekatere stranke, kot naprimer Tamilsko zavezništvo, je dobilo več sedežev, kajti tam na tem področju živi veliko tamilov. Glede na to, da veliko tamilov še ni moglo nazaj domov, se niso mogli udeležiti teh volitev. Nacionalna sprava med ljudstvi je zelo visoko med prioritetami v parlamentu in tudi v obstoječi vladi. Lepša hvala, besedo predajam zopet predi. Eh. Hvala lepa za vse te odzive. Naj na hitro odgovorim gospodu Van Ordnu. Kar zadeva razlike ekipami oziroma skupinami znotraj misije, opazovalne ekipe so pokrile celotno državo. Dolgoročni opazovalci so bili tam več tednov, tudi potovali so znotraj posameznih območij in volilnih okrajev v tem obdobju. Ni prišlo do kakšnih večjih razlik med temi opazovalnimi ekipami. Naj navedem zgolj eno številko. 97 odstotkov volišč je bilo deležnih pozitivne ocene strani opazovalcev. Na dan volitev smo dobili to številko. Tako visoka številka je zagotovo pozitiven znak. Naprimer, na kakšnih voliščih v drugih državah so imeli države, države z tinto, v katero so namakali prste voljivci. Naj pojasnim, zakaj je prišlo do manjših težav dva do tri dni pred volitvami. So prejeli posebno regulativo ki je prepovedovala diplomatom, da so vstopili na volišča. Ta volilna komisija je sprejela to regulativo. Diplomati imajo običajno med opazovalnimi misijami možnost vstopiti na volišča in največji problem, ki smo ga morali razrešiti, je bil torej vezan na to zadevo šlo je torej za manjši incident, ampak relativno hitro smo uspeli to razrešiti. Kakšnih večjih razlik, kot rečeno, ni bilo. Udeležba je bila na severu nekoliko nižja, vendar smo vsi vedeli, da je LTV tam, oziroma da je TNA tam vodilna stranka. Sam sem odpotoval na sever Šrilanke takoj potem, ko je opazovalna misija začela upravljati svoje delo. Rekel sem, da je v našem interesu, da se stvari dobro odvijajo tudi na severu države. Tudi medijsko je bila zadeva zelo dobro pokrita na severu države. ključno vprašanje pa je bilo, ali še obstaja mesto za Rajapakso v šelanški politiki ali ne. S tem so se vsi ukvarjali. Nekdani predsednik se je želel vrniti nazaj na politično sceno kot ministerski predsednik, ampak njega so popolnoma izolirali. Predsednik Sirisena sedaj obvladuje svojo stranko, zelo dobro sodeluje tudi z ministerskim predsednikom. Kot sem povedal že na začetku, pričakujemo, da se bodo zadeve sedaj stabilizirale tudi v prihodnih letih. Mislim, da je to ugodno tudi za sodelovanje Evropske unije s to državo. Preda. Najlepša hvala, gospod Preda. Da poslanca sta prosila za besedo. Eno minuto. Naj samo dopolnim, da volilna zakonodaja ne poteka, naštetje glasov ne poteka na voliščih, ampak se vse lističe prepelje v centralo in se potem tam to centralne, centralno prešteje. Čeprav je bilo zelo vroče in zelo težko izvesti ta postopek, jim je vseeno uspelo. Na severu so sodelovali policisti, ki so govorili eh, senga, sengalsko, nihče pa ni govoril tamilsko. Samo to sem želel še povdariti. Gospod Van Orden, čisto na kratko. Čeprav so tamili večinsko prebivalstvo na severu Šrilanke, večina živi na jugu, ni nobenega razloga, zakaj se iz severa ne smejo vračati na jug. In sedaj smo prišli do trenutka, kjer bi Šrilanko lahko imeli za varno državo in zato ni nobenega razloga, da bi tamilci prosili za azil v naših državah. S tem smo zaključili to točko, gremo na naslednjo točko, ki se glasi razmira s razjemnim potreba po celostnem pristopu Evropske unije k migraciji. Torej, imeli bomo razpravo o mnenju, o poročilu, za katero je pristojen odbor Libe. Imamo kar nekaj predlogov sprememb temu poročilu in Libe se je odločil, da bodo sprejetje poročila preložili na februar in zato bomo ravno tako preložili glasovanje o mnenju, zato da bomo imeli dovolj časa za oblikovanje kompromisov. V torek smo imeli skupno sejo z odbori Libe in Dra in s predstavniki parlamentov nekaterih sredozemskih držav z Jordanije, Libanona, Libije, Maroka, Tunizije in Turčije v prisotnosti visoke predstavnice gospe Mogherini, komisarja Marapolusa in visokega komisarja Gutereša. Tukaj pozivamo države članice, da spremejo svojo odgovornost in da dajo na voljo sredstva, ki jih zahteva komisija, UNHCR in tudi drugi podpiramo komisijo pri temu, da bi ponovno prerazporedili, prerazdelili priseljence in prosice za azil v drugih državah, ki so večinoma v Italiji in v Grčili. Grči spostavili naj bi obvezen sistem za ponovno sprejetje. Jutri bo izredna izredno srečanje sveta, kje bodo razpravljali o begunski krizi. Besedo ima pripravljen smenje gospod Papadakis. Volijo, da to tema izmedanastevsi si prosfigiku ga da krivija. Gospod predsedujoči, gospe in gospodje, veliko pres, število priseljencev, ki prihaja iz sredozemlja in Zvižnega vzhoda, je prvotnega pomena za Evropsko unijo, kot je tudi povdaril predsednik komisije Juncker. Ko sem pripravljal to mnenje, je bila situacija drugačna. Bilo je namreč julija, čeprav je že prišlo do povečenega števila ljudi, ki so zaprosili za zaščito v državah članicah. Videli smo tudi veliko smrtnih primerov v sredozemlju, med njimi tudi veliko otrok. Medtem pa so se stvari razvile naprej in to pospešeno. Videli smo vrh ministrov za notranje zadeve in za pravosodje 17. septembra, kjer niso prišli do želenega rezultata, da bi lahko ponovno prerazdelili 73 tisoč beguncev na mačarskem so mm, ravnali v skladu z skrajno desničarsko vlado, poslali so tudi vojsko na mejo, uporabili so sozivec in pa tudi gumijaste krogle. Tudi na Hrvaškem so prekinili z izvajanjem Dublina 3, kot tudi Nemčija in tudi na mejah eh, Avstrije in Nemčije. Gre za nujno sprejetje 120 tisoč ljudi iz Grčije, Hrvaške in Mačarske. Jutri bo znova izredna seja na srečanje na vrhu, ki ga je sklical predsednik Tusk, kjer bodo razpravljali o potrebi potem, da bi dobili novo evropsko politiko za priseljevanje. Sam mislim, da je to razlog za preložitev odbora Libe glede sprejetja svojega poročila, da bodo lahko ažurirali vse številke in podatke. Počakali pa bodo tudi na izredno konferenco v Valeti, ki bo novembra. Moral sem se omejiti, glede na to, da gre za mnenje, zato sem se sredotočil na notranji vidik problematike priseljevanja in beguncev. Odziv na krizo priseljevanja v Evropski uniji mora vključevati odpravo vzrokov za preseljevanje, reševanje kriz, konfliktov, terorizma in reševanje posledic naravnih katastrof. Razvojna pomoč v teh državah izvora iz Evropske unije mora biti usmirjena v izkorinjene revščine, spodbujanje demokracije, spoštovanje človekovih pravic in temeljnih pravic. To je nujno potrebno. To nujno potrebujemo za stabilnost v državah izvora, če želimo odpraviti vzroke za preseljevanje. Istočasno je treba povdariti, da mora Evropska unija odigrati ključno vlogo pri reševanju konflikta v Siriji in v Iraku. Rad bi se zahvalil vsem kolegom, ki so vložili 169 predlogov sprememb. Danes smo prejeli prevode teh predlogov sprememb. Ko sem jih na hitro pregledal, sem videl, da nekaj predlog sprememb okrepi besedilo omenjajo tudi UNAFOR med sodelovanje in pa preprečevanje trgovanja z ljudmi v sredozemlju. Nekateri poslanci to obsujejo, nekateri dvomijo v nujnost obstoje, nekateri pa pozivajo k več koordiniranim ukrepom proti tihotapcem in trgovcem z ljudmi. Odločili smo se za drugo fazo te operacije. Lahko povdarimo tudi posledice Marenostruma in Pozejdoma, tako kot nekateri poslanci to povdarjajo v predlogu sprememb. Srečal se bom s poročevalci v senci, zato da bomo lahko oblikovali kompromisne predloge. Sme najlepša hvala. Besedo ima gospod Plenkovič. Thank you very much, Mr. Chairman. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. V imenu gospoda Kefala Janisa, pročevalca v Senci, ki danes ni mogel priti, bi rad povedal nekaj besed v zvezi s tem mnenjem. K temu pa bi rad dodal tudi svoje mnenje. Glede širjenja begunske in priseljenske krize v Evropi. Rad bi se zahvalil gospodu Kafodakisu za pripravo tega mnenja v zvezi s potrebo po celostnem pristopu EU k migraciji. Razpravljamo o poročilu odbora Libe in o razvoju krize gre za nikoli videno razsežnost. Vsak dan vidimo, da to predstavlja zelo veliko breme za sredozemske države, razširilo pa se je tudi na srednjo in vzhodno Evropo. Zato, da bi rešili to krizo, potrebujemo evropski pristop, ki bi temeljil na solidarnosti in na naši odgovornosti. Zaradi tega je treba zagotoviti doslednost med zunanjo politiko in orodi notranje varnostne politike. To je nujno potrebno. Videli smo tudi osnutek mnenja odbora za proračun, ki proračunsko predeli vsako orodje posebej, ki ga potrebujemo za reševanje te krize morali bi tudi razlikovati med tistimi, ki so resnični prosilci za azil in tistimi, ki so nezakoniti priseljenci. Kjer je jasno treba opredeliti tudi varne in nevarne države. Seveda je treba odpraviti vzroke za preseljevanje in tukaj stopi na plan ravno zunanja politika, reševanje konfliktov, kot naprimer v Siriji. Treba je pregledati tudi sosedsko politiko, ki velja za sredozemlje in za vzhodno partnerstvo, kar je tudi zelo pomemben del stebra zunanje varnostne politike. In na tem področju bomo začeli delati v naslednjih 12 mesecih treba je tudi podpisati sporazume s tretjimi državami, kjer bi spodujili k zmanjševanju priseljenskih tokov. To mora ravno tako postati del naše politike s tretjimi državami, še posebej s tistimi, odkudar prihajajo priseljenci, istočasno pa je treba imeti bolj usmerjeno humanitarno pomoč, kjer bi lahko pomagali v obmejnih državah v okviru regionalnega sodelovanja in v okviru programov. Ravno tako je treba premisliti o tem, kako bi lahko rešili delovanje ISIS-a v Iraku in v Siriji, kar povzroča prisilenske tokove. In če naš odziv ne bo pravilen, se bo veliko prebivalstva odzvalo ravno nasprotno, kot bi pričakovali. Treba je tudi pozdraviti začetek verjaci Eunaformet, kjer bomo začeli z bojem proti trgovanju in tehotapljenju ljudmi. Z, treba je tudi okrepiti operacije, ki potekajo v sredozemljem poletju, kako bi jih lahko še okrepili za prihodnost. Rad bi tudi poudaril, kakšno je moje mnenje v državi, ker prihajam iz države, kjer smo v zadnjih dneh prijeli 35 tisoč beguncev. Zaprli so namreč mejo med Mažarsko in Srbijo. Videli smo hitro porast števila beguncev. Država se trudi, da bi dala na voljo humanitarno pomoč. Begunci pa se še naprej premikajo proti zahodni Evropi. Od 35 tisoč je samo ena oseba prosila za azil na Hrvaškem. Tudi to je treba upoštevati in o tem je treba premisliti na evropski ravni in današnje mislesko srečanje, jutrišnji vrh mora poskrbeti za rešitve imamo Schengen, Dublin, ampak celoten zakonodajni in operacijski sistem v Evropski uniji, ki je sedaj na preizkušnji. Kar lahko beremo iz medijev, se sedaj soočamo z veliko krizo in izkazalo se je, da nismo bili vedno kos situaciji. Res je, kar pravi kolega Šöpfling, da so begunci zelo dobro povezani, zelo dobro informirani in dobro vedo, kje lahko nadaljujejo pot in kje preostali begunci ne smejo več iti. Najlepša hvala, gospod Tanok. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. In e, moja država se je modro odločila, da ne, se ne bo priključila k skupni azilski in priseljenski politiki in tako je predvidela situacijo v prihodnosti, kjer smo videli krizo, ki se je razširila po celotni Evropski uniji. Gospod Cameron je dejal, da bomo sprejeli samo omejeno število ljudi, ki bomo pregledali in pregledali vsako prošnjo posebej in pregledali, komu lahko damo status begunca. Odstavek številka 4 je nesprejemljiv, ker tam piše, da potrebujemo obvezujoč program, ki bo obvezen sem, in da bo imel samodejni sistem za premestitve po Evropski uniji. Moji kolegi v moji bližnji skupini, še posebej izhodnoevropskih držav, menijo, da je to v nasprotju z načelom subsidijarnosti in da, odzem, da jim odzemamo suverenost. Po štirih letih državljanske vojne v Siriji je zelo presenetljivo, da vidimo sedaj takšen množičen eksodus, nekateri prihajajo iz varnih begunskih taborišč v Libanonu, v Turčiji, v Jordaniji. Odločili so se, da nimajo več prihodnosti in da se morajo odločiti za pot v bogatejšo Evropo zakaj se oskrba v begunskih taboriščih zmanjša v poleti. Moja država, na primer, je dala 800 milijonov funtov v obliki pomoči za begunska taborišča. Zato bi rad zastavil zelo resno vprašanje glede tega. Zanima me tudi, zakaj še vedno prihajajo prosti prosilci za azil iz Albanije preko Zahodnega Balkana. To je absurdno, gre za državo kandidatko. Nekatere države treba označiti kot varne in ljudem iz teh držav ne smemo dati več azila. Prvotnega pomena je, da iščemo miroljubno rešitev v Siriji, da potovčemo ISIS in da koordiniramo vse to z našimi partnerjem tudi drugod. V tem trenutku nimamo veliko možnosti kot to, da kaznujemo Asada. Imamo tudi druge države, kot je Saudska Arabija, ki niso sprejele niti enega samega begunca iz Sirije, čeprav so suniti tako kot v Siriji. Torej, ne, gre, ne bi smelo priti do tega, da bi se Evropska unija morala reševati to begunsko krizo. Moja politična skupina odločno zavrača odstavek številka 4. Katarina, kje si nadal, da si se tam nafajal? Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Rad, rad bi se zahvalila gospodu Papadakisu za opravljeno mnenje. Upam, da bomo konstruktivno sodelovali in da bom lahko prispevala iz bližne skupine GUE v obliki predlogov sprememb. Politika Evropske unije za reševanje te krize, humanitarne krize, je prišla prepozno. Izkazalo se je celo, da je politika propadla. Rezultat je tragičen. Umrlo namreč ogromno ljudi. Ta politika je dopustila, da smo samo še ukrepili podobo Evrope kot trdnjave in sedaj je čas, da začnemo upravljati s tem problemom. In ko upravljamo, je treba imeti pred očmi predvsem humanitarno krizo. Situacija se je samo še poslabšala s tem, ko smo meje zaprli. Evropska unija potrebuje celovit pristop k reševanju begunske krize. Treba je spoštovati mednarodno pravo, temne pravice človekov, predvsem pravice do azila. Ne zaradi samo naših vrednot, ampak zaradi tega, ker je to naša zgodovinska odgovornost do beguncev, do priseljencev, ki bežijo pred revščino, pred vojno, pred kaosom, pred lakoto. Vse to namreč je rezultat naših zunanih politik, kar je pripeljalo k destabilizaciji celotnih regij. Zato potrebujemo celovit pristop. Treba pa je poskrbeti tudi za to, da bomo dobili humanitarne koridorje za begunce z stalnimi mehanizmi, ki bodo delovali za to, da ne bo več prišlo do utopljenih beguncev do beguncev, ki bodo živeli v tako ponežujočih okoliščinah. To moramo storiti v imenu solidarnosti. Ravno tako je nujno potrebno, da odpravimo vzroke za to krizo, revščina, nestabilnost, preganjanje, vojne in stalne kršite človekovih pravic. Hvala lepa. President, uh, thank you. I... Gospod predsedujoči, najlepša hvala. Čisto kratek bom, čestitam tudi gospodu Papadakisu za upravljeno mnenje. Mislim, da nihče ne more trditi, da ima vse odgovore na ta problem, vendar pa je skupaj treba igrati. Rešite, strinjam se z gospodom Plenkovičem, ko pravi, da moramo koordinirati zunanjo politiko, kajti vse to vpliva na preostali svet. Mislim, da se vsi strinjamo glede tega. Ravno tako je treba zastaviti vprašanje, zakaj toliko ljudi beži iz svojih domov in to vprašanje si moramo zastaviti v Evropski uniji in zadevo reči, še posebej v Siriji, kjer je zadeva še toliko bolj resna radi bi videli, da se podari tudi razlikovanje med begunci in priseljenci. Gre za dve različni kategoriji. Strinjam se z gospodom Tanokom, ko pravi, da ljudje ne morejo trditi, da so begunci, če prihajajo iz varne države. Zato moja skupina tudi sam meni, da nujno potrebujemo evropsko rešitev. Če delujemo kolektivno in skupaj bomo imeli dosti boljši pristop, kot če uporabimo sebičen in individualistični pristop nekaterih držav članic. Sam prihajam škotske in škotska vlada je za evropsko strategijo in smo za evropske kvote, kajti če vse prepustimo državam članicam, ne bomo prišli do rešitve. To je skupen evropski izziv, zato potrebujemo več solidarnosti. Strinjam se z gospodom Tanokom, ko pravi, da je četrti odstavek premočno zastavljen, vendar pa to ne pomeni, da se ne bomo dogovorili o obveznih kvotah. Ko se bodo države članice dogovorile o kvotah, jih bomo tudi upoštevali. Države članice naj bi se um, same branile pred pritokom ljudi. Mislim, da tukaj potrebujemo več solidarnosti. Z veseljem bom sodeloval z vami in zato moramo stopiti skupaj. Vsi menimo namreč, da tega ne bomo rešili v naslednjih petih letih. Treba je storiti dosti več ogrožen je namreč celoten evropski projekt in pritisk je dosti večji kot kdarkoli prej. Hvala. Hvala lepa, <clears throat> gospod predsednik. E, kolegu Papadakisu sem hvaležen za e, resno upravljeno delo. E, težava je v tem, da se nam situacija z begunci razvija hitreje, kot se razvija resolucija. Dnevno dogajanje bi skoraj da zahtevalo vsakodnevno nadgradnjo resolucije oziroma ukrepov. E, mislim pa, da je pozitivno dejstvo to, da vemo več o migrantih, pa tudi več o nas samih in naši reakciji. Torej vemo sedaj jasno, da ne gre za homogeno skupino, ne gre samo za sirice in tudi ne gre samo ali pa predvsem za revne ljudi. E, v Sloveniji e, je registracija pokazala, da je siricev samo ena tretjina. Ehm, in eh, vemo po drugi strani, da ne delujemo enotno. In mene bolj kot holistično, čeprav razumem, zakaj se je to geslo pojavlja, me bolj zanima enotnost in koherentnost, kajti če ne bomo delovali enotno, se bo ping-pong, eh, nesrečni ping-pong z begunci nadaljeval, da bodo potovali od ene meje do druge, nekod bodo registrirani, ponekod ne. Eh, skratka, enotnost akcije mislim, da je ključnega pomena in jaz bi si želel, da imamo v resoluciji zapisane kriterije in principe, zelo jasno povedane in da nam ne bo treba za vsak begunski val delati nove resolucije in prirejati ukrepov. Jaz mislim, da simetrično obnašanje je zelo škodljivo eh, in sveda ne veče naše verodostojnosti. Um, končal bi z opombo, ko sem pregledal vse mandmaje. Je zanimivo, da varnosti eh, posvečamo relativno malo, malo pozornosti, samo dve, dva mandmaja opozarjata na varnost oziroma security. Hvala. Lekaj.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 Imeli smo tudi predstavnike sveta in dobili smo veliko informacij o operaciji EUNAFORMET. In to bi moralo biti tudi v naši resoluciji. Namreč informacije, ki prihajajo k nam, ne kažejo, da gre v tem primeru za to, da bi uresničevali to, kar je bilo sklenjeno na zasedanju ministrov aprila. Zato se mi zdi, da če želimo imeti vpliv, če želimo vplivati na politike naših držav, moramo resnično vplivati na to, da se bo to, kar je bilo odločeno aprila, speljano do konca. Zato je treba začeti s tretjo fazo Evnoformet, to, kar je najavil svet že aprila. Torej gre za to, da se borimo zoper infrastrukturo tihotapcev. Samo taki ukrepi lahko dejansko prinesejo to, da se ti ljudje sploh ne bojo več podajali na pot. Dejansko imamo tu edinstveno priložnost, da bi ta resolucija resnično nekaj prinesla in na tem moramo delati. Danke, Gala. Hvala lepa. Gospod Galer. Um, um, Hvala. Mislim, da je v tem odboru in v tem parlamentu velika večina ljudi, ki vidi potrebo po skupnem pristopu, po skupnostnem pristopu. So tudi tisti, ki pravijo, da se za to niso odločili, ampak beguncem ni mar. In tisti, ki hočejo Veliko Britanijo, jim ni mar, da Velika Britanija ni v Schengnu, ampak se bodo potrudili, da pridejo do tja. In zato se mi zdi, da potrebujemo skupen pristop, mislim pa tudi, da obstajajo vsi razlogi, da ustrajamo pri tem, da bodo sporazumi z drugimi državami izvajani imam v mislih predvsem sporazum o vračanju, ki smo ga sklenili s Turčijo. Ta zavezuje to državo, da sprejme svoje državljane in vse državljane tretjih držav, ki pridejo z njenega ozemlja. Mislim, da se moramo o tem pogovoriti z njimi. Ali se to v celoti izvaja ali ne, vemo, da je njihovo vedenje namirna kršitev črke in duha tega sporazuma. Seveda bi morali pomagati pri tem, ko gostijo te begunce. Sirski begunci so v Turčiji varni. Ni nobene potrebe, da bi Turčijo zapuščali zaradi nevarnosti. Prav zato bi morali zato izredno spregovoriti o tej državi in njenih obveznostih. Pa tudi, kar zadeva finančno podporo, eh, bi se morali pogovarjati o tem, kako begunce zadržati tam. Nein, hier ist vom Bruch. Ah, Herr, Herr Berichterstatter, bitte. Gospod Poročevalec, izvolite. Hvala lepa. Hvala, gospod predsednik. Zelo pozorno sem poslušal vse pripombe, ki so jih dali kolegi in naslednji teden imamo tudi sestanek s poročevalci v Senci in tam bomo lahko še kakšno rekli. Äh, Hvala lepa. Če bo potekal sestanek s poročevalci v Senci, bi morda morali razmišljati v smeri kompromisnih predlogov sprememb, glede na to, kako se bo razvijal svet ministrov in Evropski svet. Mislim, da zdaj pač ne moremo vedeti točno, kaj se tam dogaja. Morda bi vas utegnilo zamikati, da boste poročilo nekoliko preoblikovali potem, ko bomo slišali zadnje informacije. Zahvaljujem se vam za opravljeno delo in povedal bi še svoje osebno mnenje. Mislim, da gre tukaj za vprašanje naše skupne odgovornosti. in tukaj gre od tistega, ki išče azil, do tistega, ki ga mora omogočiti. Skratka, mislim, da gre tukaj za celotno to verigo. Danes sem dobil številke. In sicer v zvezi s tem, koliko so vplačale države članice v World Food Program. In tukaj vidimo, da so bila sredstva 100 odstotno skrčena. Skratka, komaj da še najdemo kako državo, ki se je vedla dosledno in dostojno. In če imamo v mislih to, da vidimo, da so se začeli ta preseljevanje pred dvemi, tremi meseci, je tukaj dvoje. Najprej je to sporočilo, hrane ni več dovolj. In drugič, Drugo sporočilo je sprememba turške politike po volitvah, da so odprli meje in s tem začeli jeziti Evropo. To se je zgodilo približno v istem času. In zdaj, kje je tu odgovornost nekaterih držav? To je skupna odgovornost. Skupaj moramo popraviti napake, delati na vzrokih in tudi na velikih političnih vprašanjih v teh regijah skrbeti je treba za to, da bodo begunci v samih regijah dobro oskrbljeni. In potem je tu še vprašanje registriranja na mejah Evropske unije in tudi izven meja Evropske unije. To velja tako za Nemčijo kot za Poljsko kot pod Jacek. kaj imamo v mislih z Dublinom? Ali se bo na otoku Kos Grčija morala spopasti zdaj z vsemi eh, težavami registriranja in spremanja beguncev? Zato mora registriranje potekati na zonanjih mejah in sicer za osebjem vseh naših držav. Ne moremo prepustiti vsega tega samo Grči ali pa samo Mačarski na zonanjih mejah. In zato moramo poskrbeti, da bomo dejansko v državah, kot recimo v Srbiji, kjer je pripravljenost, vedeti moramo, da to stane ogromno, ampak stroške moramo nositi skupaj. In ko bodo ljudje registrirani in ko bodo imeli pravico do zaščite v skladu z Ženevsko konvencijo, potem ti lahko zaprosijo za azil. Begunci dobijo begunski status in lahko ponovno gredo nazaj, tu ni stalni status, status stalnega bivanja in potem moramo poskrbeti za to, da si jih skupaj porazdelimo. To velja tudi za Združeno kraljestvo, to nima nič opraviti s Schengenom. To je skupno breme, ki ga moramo nositi skupaj in kjer moramo imeti tudi vsi skupno odgovornost. To je zgodovinska odgovornost in videli smo, kako smo odpovedali. To velja za vse države članice, to ponavljam. In zato mislim, da moramo na to gledati tako. In zato lahko našega poročevalca samo opogumim, da upošteva ta celoten koncept. Pričemer pa moramo pri našem zunanjem delovanju spomniti na vzroke in seveda igrajo tu določeno vlogo, tako tihotapci kot tudi EUNAFORMED. Seveda ni naša naloga, da določamo kvote, ampak vedeti moramo, da gre za celotno linijo in ne moramo obravnavati enega samega ukrepa, pač pa celo zaporedje ukrepov in tega se moramo zavedati. In to ima globoke vzroke. Je vojna v Iraku, naša država se tega ni mm, udeležila. Potem misija v Libiji, s katero se ukvarjamo. Prav tako je po mm, koncu kolonizacije prišlo do umetnega začrtanja meja, kjer so države dobile meje, ki niso upoštevale celotnih skupnosti. Recimo v Iraku se je tako dogajalo. Posledice pa so bile take, da jih čutimo še danes. Skratka, nastalo je ogromno manjšin in ta Evropa nosi odgovornost tako zgodovinsko kot tudi danes in zato nihče ne more reči, nekdo mora nositi odgovornost, drugi pa ne. Ali se bomo s tem spopadli skupaj ali pa nas bo to vse skupaj bremenilo, če to povem zelo milo in blago. Hvala lepa. Kolega Sarju Zvolski je še želel besedo. Gospod Sarju Zvolski, prosili ste za besedo. Mislil sem, da boste zaključili to točko. Zvolj hvala. Ampak seveda ne, če vi prosite za besedo. Kind, Pre, preveč prijazni ste, predsednik. Ko sem vstopil v dvorano, če ne bi poznal predsednika in obrazov, bi mislil, da sem na sestanku odbora Libe, ne pa Afet. Predstavljamo si za trenutek, da smo premestili 120 tisoč beguncev, da je vse v redu in da smo opravili svojo domačo nalogo. Smo s tem rešili problem? Ne. Ko si pogledam mnenje in temo, mislim, da holistični pristop ne zadeva zgolj notranjega, pač pa tudi zunanjega ukrepanja. To je odbor, odbora Libe, ne Afet. To se ponavljajo banalne stvari, da obstajajo neki vzroki in potem se omenjajo revščina, preganjanje. Po podatki Združenih narodov je beguncev 59 milijonov. Tu ne gre za zgolj sirske begunce. Pravi razlog pa je, da glede na to, da imamo te 4 milijone oziroma odkar imamo te 4 milijone beguncev po različnih eh, taboriščih, EU ni naredila nič. Ne poznam sicer številk, ampak zdi se, da smo se šele zdaj zbudili v Jordani, v Libanonu in v Trči, v Turčiji vladajo strašljivi pogoji. Zdaj pa smo ovrednotili to, o čemer je bilo govora že prej. Štirih milijonih zdaj govorimo, ampak vidimo, da je škoda že nastala. Zato mislim, da je to poročilo nepopolno in ne postavlja diagnoze. Ključni razlog je vojna. Drugi razlog pa je neukrepanje EU-ja zadnja štiri leta potem je mencanje Obame, potem varnostni vakum, ki je nastal. Asad in Sirija postaja ruski protektorat, nekateri temu rečejo Novorosirija. In prihaja do kupičenja vojske, kar onemogoča vsakršne politike, vsakršno rešitev na podlagi varnostne politike z vključitvijo Amerike ali sicer obstaja povezava, povezava med nestabilnostjo, obstajajo utemeljeni sumi, da Rusija stopnjuje svoje vojaške zmogljivosti in podpira Asada, da Rusija uporablja to robustno prisotnost v Siriji, zato da ima na nek način več besede oziroma več um, orožja, ki ga lahko uporabi pri diskusiji o Krimu. Mislim, da si je zadevo treba pogledati v pravi perspektivi in to bi si pričakoval od odbora za zunanje zadeve, ne pa da ponavljamo korektne in ta prave stvari, ki smo jih slišali že ogromno krat. Soočamo se z grožnjo, ki temeli na nestabilnosti v tem krogu, na vzhodu, na jugu, mi pa nismo tako, kot bi morali, zato ker nismo hoteli, ker nismo imeli inštrumentov, skupne zunanje in varnostne politike in skupne zunanje in obramne politike. Smo to naredili? Ne. To mnenje je zato treba napisati ponovno, da to ne bo mnenje odbora Libe, pač pa mnenje odbora AFED. Er mislim, da ste poročevalci v senci to slišali, ampak mislim, da gre za eno in edino vprašanje. Tudi obremenitev posameznih držav in možnost posameznih držav, da vpliva na zananjo politiko oziroma dajanje sredstev na voljo in če je neka država tako obremenjena, potem je treba denar druge prihraniti. Mislim, da je solidarnost dvosmirna ulica in mislim, da ne moremo eh, opraviti te razprave samo ponekod. Ta razprava nikjer ni popularna v nobeni državi, ampak opraviti jo moramo povsod. In zato mislim, da moramo to breme nositi skupaj. Zato se zahvaljujem za to, da imamo tu skupno izhodišče, da bomo dali svoj prispevek. In predvsem, kot rečeno, moramo pogledati za to, da se lotimo razloga. Sicer sem tudi sam mnenja, da ko gre za ta problem, moramo misliti tudi na vojno v Iraku in v Siriji. Tu se dejansko izkorišča tudi nasprotje med suniti in šiiti. Teheran in Rijad, kot je povedal tudi kolega Galer, eh, igrata pomembno logo, pa tudi Turčija. Zato moramo poskrbeti za to, da dosežemo v regiji sodelovanje tako Evrope kot Rusije kot ZDA in veseli me srečanje američanov in rusov in upam, da tu bo tudi Evropa tu igrala pomembno logo in da se bo na ravni Združenih narodov kaj sklenilo. Mislim, da moramo upoštevati, katero je vplivno območje in nam, eh, če nam je všeč ali ne, je tukaj tudi Rusija. Naučiti se moramo, da v odnosih do, do svetovnih sil in tudi ko gre za stalne predstavnike v varnostnem svetu Združenih narodov, moramo imeti v mislih več stvari. Sam sem se v petek pogovarjal z američanom, francozinjo in rusom. In jasno nam je bilo, da pri vprašanju Ukrajine je razprava zelo ostra. Po drugi strani pa moramo tudi sodelovati, druge možnosti pač ni drugače, bomo do Rusije samo negativno nastrojeni. To ne bo pomagalo k ničemur, tudi za Iran velja podobno. In mislim, da Rusi razumejo, da tu razlikujemo. Namreč Ruse skrbi tudi ISIS na Kaukazu. Tega se bojijo vsaj toliko kot mi. In zato moramo poskrbeti za to, da ne bomo šipki, ko gre za kršitev človekovih pravic v Ukrajini, sodelovati pa moramo tem, kjer se zadev drugače ne da rešiti. In če bomo to razlikovali in če ne bomo znali na podlagi tega razlikovanja oblikovati naše zonanje politike, potem bomo imeli težave. In zato upam, da se bo kaj zgodilo, zlasti ruska drža v zvezi s Sirijo. Tu je jasno, da so Rusi preprečili, da bi takrat, ko ISISA še ni bilo, eh, uspeli premagati Asada. Ampak to nam zdaj nič ne pomaga. Res je tudi, da je bilo narobe iti v vojno v Iraku. Tudi to je bila napaka. In zato nam zdaj nič ne pomaga, če iščemo krivca, kdo je bil kdaj, v kateri fazi. To je kot zvoniti po točki. Namreč lekcije zgodovine se lahko učimo kasneje. Zdaj je naša naloga, da pomagamo končati vojno in da spremenimo tudi ta scenarij beguncev. In ravno zato se mi zdi, da je treba ravnati v tej smeri. Hvala lepa. Poročevalcem v senci želim veliko uspeha in upam, da bomo potem to lahko imeli pri nas, ampak kdaj bomo to obravnavali pred 15. oktobrom je to treba narediti. Namreč mi imamo sestanek 15. oktobra, to je tudi rok za uložitev predlogov sprememb podbora Libe. In ravno zato moramo pred 15. oktobrom imeti to poročilo. Veliko manevrskega prostora ni, zato se moramo odločiti, ali bomo to naredili v Srezburu, čeprav vidim, ali je še kakšna druga rešitev. Ne, videti moramo, kdaj bomo glasovali v tem odboru. Ampak takrat bo prepozno. Aha, 13. oktobra. 13. oktobra bomo torej glasovali, da bo v Strasburu dovolj časa tudi za razpravo med nami. So. Tako gospoda Bergerja še ni z nami. Očitno še ni zaključil razprave o Palestini. Uh, Počakati moramo, dokler ne pride. Kje pa je? Mi lahko poveste, kje je?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 upajmo, da bo obveljala rešitev v Libiji, upam, da nam bo to razložil, povem pa naj vam tudi, da v razpravi o proračunu gospod Depre ni pripravljen ponovno uložiti vseh proračunskih vrstic na področju zunanje politike, tako kot je običajno. In mislim, da moramo našega poročevalca predo In prosim vas, da se pogovorite s svojimi kolegi, ki so odgovorni za proračun, da se to ponovno vzpostavi. Kajti ena od težav, o katerih sem vam govoril, je bila ta, da je prišlo za zunanje odnose v zadnjih letih do zmanjšanja sredstev. To je tudi delno krivo za težave, ki jih imamo danes. Še zlasti naj bi bil proti financiranju delegacije v Iranu, torej odprtje urada delegacije. Poročevalec Depre, odbor za proračun, o njem govorim. Morda se lahko pogovorite s svojimi političnimi skupinami, zlasti zeleni socialni demokrati so v preteklosti želeli delegacijo, zdaj pa smo tudi mi pristali na to in zato bi morali izvesti določen pritisk Tudi z gospodom Stevensom smo imeli nekatere razprave, on naj bi bil del te skupine, če bi to držalo, potem bi razumel, zakaj je proti tej delegaciji. Ampak mislim, da ne sme vplivati to, če nekdo razmišlja tako ali drugače. Vsak lahko ima svoje mnenje, ampak to ne, moti, ne more biti razlog, ali naj EU odpre svoje predstavništvo v Teheranu. Morda ste lahko aktivni tudi v svoji politični skupini v naslednjih nekaj dneh. Namreč glasovanje odboru za proračun bo potekalo od 28. do 30. septembra. Tako da se morate pogovoriti s svojimi prijatelji iz odbora za proračun tekom tega tedna. Deprej je pri liberalcih v preteklosti vem, da je bil član skupine ELS, ampak je v svoji politični karieri naredil velik krok, tako da ne vem, kje je v tem trenutku. Alde, ne? Je pri skupini Alde. Uh mhm, -huh, mislim, da je tako. Dobro. Tudi kolegi iz eh, skupine Alde prosim, pogovorite se s svojim kolegom v zvezi s tem vprašanjem, da ne bomo imeli potem v končni fazi tu težav. No, kdo kako vprašanje s tem v zvezi? Očitno ne. Morda bi zapisali tudi v zapisnik, da bomo imeli skupno, da si bomo prizadevali za skupno stališče.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 darf die Sitzung eröffnen. Herr Kollegi, otvarjam sestanek. Gospod Berger. je danes z nami prisoten za arabski oziroma pristojen za arabski polotok. Mislim, da nas bo obvestil o tem, kakšen je položaj v Libiji, Povedali bomo tudi nekaj več o pogajanjih, kolikor vem, je bil dosežen dogovor danes večer in tudi predstavniški dom in kongres mora dati soglasje. Morda nam lahko gospod Perger pove nekaj več o tem, kako bi to lahko dosegli ne samo formalno gledano, ampak kako bi se to lahko tudi dejansko izvajalo. Mislim, da gre za odločilno vprašanje. In sicer, kako lahko Emnofor Med deluje. Vemo, da se je treba spopasti tudi s tihotapci, kako se da ukrepati. In menimo, da je tudi zaradi situacije z begunci to izjemnega pomena. Ne ponovim to, kar sem povedal že prej. Zdi se mi, da je bilo prav ukrepati proti Gaddafiju, ampak potem pustiti Libijo samo je bila napaka. Bernardino Leon in drugi so zdaj videli rezultat in zaradi tega upam, da bomo zdaj lahko bolje delali. Izvolite, beseda je vaša. Hvala lepa, gospod predsednik. Mislim, da ste zelo dobro povedali. Zadnjih 12 dni smo z Bernardinom Leonom zelo intenzivno delali. Eh, rad bi vam povedal kaj več. Včeraj je Bernardino povedal, da je zdaj zaključil pogajanja, vendar je izjema ena priloga. To pa je sestava sveta predsedstva vendar pa še ni soglasja obeh strani. Bernardino je torej zaključil s pogajanji in dejal, tako daleč za en lahko gre, tako daleč lahko gremo z kompromisi in stališči posameznih držav. Je pa bilo treba potegniti črto, dejal je tudi, da so pogajanja trajala veliko dlje, kot je bilo načrtovano. Je pa bil optimističen, da bodo strani zdaj šle, se rašle in kasneje povedale, kaj menijo glede sestave sveta, ampak tudi brez, sprememb po sprememb, brez zahtev po spremembah naj bi sprejeli dokument, ki ga je Bernardino predstavil včeraj zvečer. Obe strani zlasti ena, želi vse skupaj zadržati do 20. oktobra, ko se izteče mandat predstavniškega doma, da bi bili v enakem položaju glede zakonitosti in legitimnosti. Po drugi strani pa vidimo, da nekateri na strani GNC, ki niso sodelovali, videli bomo, kaj se bo zgodilo, ampak zaenkrat Bernardino ni hotel sprijeti nobenih dodatnih predlogov. Časovnica naj bi bila naslednja. Obe strani naj bi se odzvali v nekaj tednih, potem pa naj bi obrobo sestanka v New Yorku, morda tudi kasneje, ker prihajajo islamske počitnice. Upamo, da bo takrat možno skleniti dogovor, taki optimistični scenarij, ki nam ga je predstavil Bernardino. Toliko lahko povem v zvezi z dogovorom in raznimi prilogami. Zdaj pa situacija na terenu. Vidim li smo, da se je varnostna situacija poslabšala. Videli smo, da je prejšnji teden prišlo do napada v Tripoli, je zato bil velik odziv, Združeni narodi pa so situacijo močno obsodili. Prav tako vidimo zaradi tega, da če ne bo dogovora, obstaja tveganje, da se bodo napetosti še bolj stopnjevale in da bodo zastopniki trde linije potisnili na stranski tir politike in tveganje je, da bi se država utegnila razklati. Tu je namreč še prisotnost tistih, ki želijo državo razklati na dva dela. Če bo sklenjen dogovor. Potem ste spraševali, kako hitro bi ga lahko uresničili in kaj lahko Evropska unija naredi, pri čemer moramo imeti v mislih tudi operacije EUNAFOR in operacija z begunci v sredozemlju. UNSMIL bo potreboval zelo močan mandat in mednarodna skupnost mora zagotoviti, da bo lahko in pripravljen izvajati ta mandat. Stališča EU smo pripravljeni svežnem kakih 100 milijonov evrov, ki bi jih lahko dali na voljo v zelo kratkem roku. Upamo, da bo to imelo takojšen učinek na terenu, kot vedno je pa to odvisno od dvojega. Prvič, ali imamo prave sogovornike in odvisno je tudi od varnostne situacije v državi imamo celico za načrtovanje, ki začenja svojim delom v Tunisu. Nahaja se skupaj z našo delegacijo, ki se je preselila iz Libije v Tunis. Tam so uradniki mnogih držav članic EU. Trenutno pomagajo UNSMILU pri pripravi kriznih načrtov, da bi zagotovili pomoč novim oblastem, če bo varnostna situacija to omogočala. Združeni narodi vodijo mednarodna prizadevanja koordinacije pomoči. Evropska unija bo odigrala pomembno vlogo v vseh delovnih skupinah, ki se ustanavljajo za to, da bi se koordinirali z libijskimi sogovorniki na vseh tistih področjih, kjer je pomoč potrebna in se lahko koordiniramo. Varnostna situacija. Poleg napada generala Haftarja vidimo, da se je situacija sicer izboljšala na zahodu. Tudi vidimo, da je prišlo do začasnih premjeri, ki trajajo, vendar pa nas skrbi predvsem rojstni kraj Gaddafija, mesto Sirte in centralni del države. Če bi uspeli načrti islamistov, potem bo vsaka naslednja vlada toliko teže vladala nad eh, enotno Libijo, kajti vzhodni in zahodni del povezuje le nekaj asfaltiranih cest, ki jih je takoj možno prekiniti in to islamistični bojevniki lahko kaj k malo naredijo. Toliko o vojaškem delu. Libija je v tem trenutku v položaju, ko preveč porablja za plače in subvencije. Denar porablja alarmantno hitro zelo kmalo bomo lahko priča politični in finančni bančni krizi. Tudi na črnem trgu cene padajo, proizvodnja nafte je na ravni pred revolucijo. Libija ima najvišjo ceno nafte od vseh izvoznic nafte, kar 184 dolarjev za soček če se bodo boji nadaljevali, se bodo vsi skušali polastiti nafte in pa premoženje, ki ga ima Libija v tujini. S tem se bo spodkopala neodvisnost nacionalnih naftnih družb in centralne banke. Toliko vam lahko povem glede zadnjih dogodkov na terenu samem in kar zadeva pogajanja. Počakati moramo približno en teden, da zaključijo islamske počitnice, da se obe strani potem dogovorita ali pa ne dogovorita o osnotku, ki smo ga predlagali včeraj. Pomembno je, da se dogovorijo tudi države glede članov v svetu. Grazie. Gospod Panceri, hvala lepa, gospod predsednik. Zdi se mi, da smo se znašli v najbolj občutljivi fazi, ko bo treba prevzeti odgovornost. Vsi akteri bodo morali prevzeti odgovornost skladno s porazumom, ki je bil predstavljen strani Bernardina Leona. Problem ni vezan zgolj na prilogo, ki se nanaša na sestavo sveta. Problem je v tem, kako podpisnice oziroma stranke tolmačijo ta sporazum. Smo v najtežji fazi, ker je treba vse prepričati v to, da naj se čim hitreje zaključi trenutno stanje, sicer bo posledice nosila ne zgolj Libija, temveč celotna regija, posledično pa tudi Evropa. Zato bi bilo zelo koristno, če bi lahko rekli, da tu ne gre zgolj za to, da bi zadeve omejili na to, da bi skušali pomagati obema stranima, da najdeta dogovor v roku enega tedna. Če Bernardino Leon meni, da je to, kar smo dosegli, največ, kar sploh lahko dosežemo, potem bi bilo smiselno zaprositi tudi Združene narode, da se izrečejo o tem. S tem bomo strani ne zgolj pozvali, da sklenejo ta sporazum, temveč bomo zapisali, da bi Združeni narodi lahko ta sporazum obravnavali kot podlago za pripravo resolucije. Sicer obstaja tveganje, če ne bomo delovali dovolj odločno, da bi ena od obeh strani zavrgla to, kar je bilo sklenjeno. V tem kontekstu bi se bilo smiselno vprašati, kaj lahko mi storimo z vidika parlamentarne demokracije in diplomacije. Tudi Bernardino Leon je večkrat prosil, da bi parlament ukrepal, da bi se lotili parlamentarne diplomacije. Zato bi bilo morda smiselno vzpostaviti dialog. Zavedam se sicer, kakšne težave obstajajo, vseeno pa bi morali poskušati organizirati srečanje med obima parlamentoma. Alternativa bi verjetno bila ta, da se bo državljanski konflikt v Libiji še poglobil, če se ne bomo uspeli dogovoriti. To pa pomeni, da bo bil terorizem še bolj v usponu, s tem pa se bodo povečale tudi dodatne težave. Zato bi morali rešiti ta problem. Hvala. Bien, quería poner o exponer una serie. Par pripomb bi imel. Najprej bi rad čestitev Bernardino Leonu za dobro opravljeno delo, ki je bilo skoraj da nemogoče. Gre za določena dejstva, ki jih ni moč postaviti pod vprašaj. V Triboliju uporabijo diskurs, ki je namenjan posameznim milit članom milice in ostalim. Tobruk je tisti, ki vodi to širšo strukturo, znotraj katere vodi tudi omenjeni vodja svojo vojaško enoto. In vlada v Tripoliju tega ne podpira, obe strani pa močno skrbi prisotnost Al-Kaide, predvsem v območju Sirte. Druga zadeva ta sporazum bo težko izvajati trajno, je pa pomemben z vidika tega, da bo nacionalno vlado v Libiji ohranil na oblasti. Lahko se zgodi tudi, da bodo združeni narodi ukrepali tako zraka kot tudi na kopnem. Kot tretjo, zelo jasno moramo povedati, da so te zločine, ki delujejo iz arabskega sveta ne izzivije, kaj se dogaja za Tubu, Ji in za Sezani, Amasiki in Tuaregi. To so temnopavte skupnosti na jugu države. Osebe, ki naj bi delovale v okviru skupin v Tobrogu in v Tripoliju, pravzaprav nimajo svojih predstavnikov na jugu. Mislim, da je to ključna točka, o kateri nismo slišali praktično nič. Ustavni svet, ki ga sestavljajo arabci, je v Tripolju in Dobroku skušal izključiti vse tiste, za katere menijo, da so tujci, torej tubuji, tuaregi in ostali. Želijo si, da bi ti posamezniki prevzeli ponovno državljanstvo z 1. septembra leta 1969, obuja masiki, so izredno omenjeni. Mislim, da se bomo soočali s še večjim konfliktom. Države na severu želijo izključiti te libijske skupnosti, ki bivajo že več stoletij na jugu Libije. Če nadaljujem, Problem je tudi v tem, da se bomo soočili z radikalnim islamizmom. Na severu Nigerja in na severu Malija so posamezni tu regiji povezani z islamisti in lokalne skupine so tiste, ki so izključene iz tega sporazuma, ki povezuje zgolj arabce. Kaj se dogaja s tistimi, ki se nahajajo na vzhodu in zahodu Libije? V Libiji imamo vlado, ki ni deležna podpore, kaj se dogaja v Egiptu, kaj se dogaja v Tunisu. Jug Libije so pravzaprav odprta vrata in odprta vrata na jugu severu ne koristijo. Zaključujem, če ne bomo uporabili jasnega merila v smislu, da je jug izključen iz tega sporazuma, ki je sklenjen med arabci severa, potem bomo gradili gradove v oblakih. Hvala. Eh, Hvala lepa, gospod. Nard, prav imate. Mislim, da bi morali pozdraviti delo, ki smo ga upravili z namenom, da se vzpostavi stabilnost. Možnost je sicer, da bi tudi vojaško posegli, ampak s tem bi se konflikt še poslabšal. Decembra je Bernardino Leon povedal svoje mnenje, tudi mi smo povedali svoje mnenje. V preteklosti nismo upoštevali tega, da je tudi Alžirija naprimer spodbujala pogajanje, tudi Afriška unija, tudi Gaddafi. Vsi so se zauzemali za to, da bi našli rešitev v teh pogajanjih. Problem pa je, da posamezniki z Iraka delujejo v Siriji, v Libiji, zato nastaja zmeda. Do tega je prišlo tudi zaradi vojaškega posredovanja strani Združenega kraljestva, Francije, Kanade in ZDA pod pokroviteljstvom NATO. Tudi v parlamentu smo o tem govorili ne vem, kako bi temu sploh rekel, ampak očitno je, da smo politično in strateško nedosledni. Spreminjamo smer za 180 stopinj, pa če si gre za pogajanja s Kubo, Iranom ali komorkoli drugim. Očitno je, da bi morali podpreti sirsko vlado, zato da enkrat naredimo konec tej grozoviti grožnji. Tudi Nek španski povednik je rekel, da tu ne gre za posamezne razkole, da bi morali rešiti ta problem, je pa nekaterim v interesu, da se ta konflikt ne zaključi. Mi bomo seveda podprli vse ukrepe, ki vodijo v stabilizacijo in tiste, ki bodo privedli do stabilizacije v tem območju. Kot je rekel prej kolega, vključiti bi morali vse skupnosti in delo v državi, sicer bomo imeli težave. I am. Mm, I would be very. Z veseljem bi se lotila parlamentarne diplomacije, kot je predlagal kolega Panceri. Ampak parlamentarna diplomacija, čemu? Če ni nobene strateške usmeritve pri tem, kar EU počne v Libiji oziroma česar ne počne. Kdo je sploh glavni? Dobro, Federica Mogherini, ki je precej sposobna, ona je zadolžena za cel svet, ampak kdo je konkretno zadolžen za Libijo? Ne smemo pozabiti na kontekst. Kontekst pa je, da imamo neko proksi vojno. To vojno smo potiskali pod preprogo, da takšne voje ne prihaja v Libiji. Katar in Turčija podpirata kogarkoli je v Tripoliju. Egipt in Saudska Arabija podpirata vlado Tobruku. Vse to so relevantni akteri, ki se borijo drug proti drugemu. Ali jih skušamo pritegniti za skupni cilj, imamo kakšno strategijo ali bomo dopustili, da se pobijajo med seboj tudi preko te proksi vojne v Libiji. Tu ne gre zgolj za to, kaj se dogaja na severu kot je rekel kolega Nart, vključiti moramo severni in južni del države. Zdi se mi, da proces trenutno tega ne dosega. Nedavno je bila podana tudi izjava glede tega, da je v procesu, ki ga vodi Bernardino, prišlo do preobrata. 100 milijonov naj bi Evropska unija ponudila. Mislim, da ni problem v Libiji denar. Lahko bi bil in morda bo postal problem. Dejstvo pa je, da se ne moremo zavezati k nobeni podpori, ki pa jo libijska vlada potrebuje. Po pacu Gaddafija bi verjetno takšna pomoč bila razlog, zakaj bi se strani vendarle lotile sklepanja skupnega dogovora, ne pa da se vračamo nazaj na začetek. Za gospoda Aftarja vsi pravite, da je vojni zločinec, čeprav vlada v Tobrogu. Njega ni imenovala za poveljnika. Ali ni preprečil ministrskemu predsedniku iz Tobruga, da bi se ukrcal na letalo za Malto? kaj je z ladjo, ki je prevažala turško orožje, ki so jo zaustavili na poti v Libijo. Smo Rusiji kaj rekli, ko je poslala tanker, s katerim naj bi jih otapili nafto, tudi ta tanker so zaustavili. To so strateško pomembna vprašanja, na katera bi morali najti odgovor. V zadnjih petih letih sem spremljala Libijo, bila sem v stiku s eh, posameznimi stranmi in strankami in strateške usmeritve ni, razen te, da podpiramo Bernardina. Ja, revaš Bernardino, saj počne vse, kar lahko potuje levo desno, ampak ali si lahko to privoščimo? Ne gre zgolj za dobavo nafte državam članicam, čeprav je to relevantno vprašanje. tam je tudi izvor terorizma in ISIS-a. To pa ima vpliv tudi na pritok migrantov, beguncev. In verjetno tudi številnih drugih težav za našo varnost. Uh, you, uh, Hvala lepa, gospod Brok. Ja, gre za proksi vojno, predvsej nenavadno, zanimivo. Imamo Saudsko Arabijo, kjer je vahabitski salafizem doma. Islamisti gradijo mošeje vse povsod po svetu, postavlja se na stran Egipta. Katar podpira vlado v Tripoliju, kar je nekoliko nenavadno. Gospod Nart, užival sem v vašem prispevku, ampak mislim, da je ISIS tisti, ki povzroča težave, ne Al-Qaeda. Al-Qaeda je v tem trenutku skoraj da tisti dober akter. Res je prišlo do vojaške intervencije strani Zahoda, strani moje države in Francije, ampak mi smo si resnično želeli takrat državo rešiti pred brutalnim diktatorjem prišlo je tudi do arabske pomladi, motili smo se, to priznam, gospod Kusa, če bi bili vi v vladi, kaj bi storili, glede na to, da je Gaddafi odkrito in javno grozil, da bo ubil vsako žensko in vsakega otroka v Bengaziju, če bi mu dali možnost za vojaško zasede to mesto. To grožnjo je takrat izrekel in mislim, da je to sprožilo tudi vojaški odziv v tistem obdobju, če se ne motim. Mikrofon, prosim. Ministri za notranje zadeve so se dogovorili glede kvalificirane večine in migracijskega vprašanja. S kvalificirano večino so izglasovali predlog Slovaška, Češka, Romunija in Mačarska so bile proti. Govorimo o svetu kjer so s kvalificirano večino glasovali o razporeditvi 120 tisočih posameznikih. Slovaška, Češka, Romunija in Mačarska so bile proti. Hmm? Well, ne vem, kako bodo prerasporedili te osebe kvalificirano večino je sprejeta odločitev zavezujoča. Ne vem, kako bodo prerasporedili te posameznike na pozitiven način. Glasovali so, skratka, kolikor vem, Združeno kraljestvo ni glasovalo proti. Verjetno se je vzdržalo glasovanja. Ne vem. Finska se je vzdržala. I do not know, I have just this result, just uh, Mr. Galler. Ne vem, gospod Galler mi je ravno kar pokazal rezultat po internetu. Nisem seznanjen s podrobnostmi. Prej sem slišal, da so številke omenjene v prilogah, ne v normativnem delu besedila. Dobro, mislim, da je to pozitiven korak naprej kot parlament se moramo sredotočiti na zakonodajo v zvezi s stalnim mehanizmom. To bo verjetno naslednji korak v okviru običajnega zakonodajnega postopka. Berger. Gospod Berger. Gospod Berger je odgovorni možak. Nekdo je prej spraševal, kdo je odgovoren. Hvala za to čas, gospod predsednik. Najlepša hvala za te pripombe. Izjava, da smo v zelo občutljivi fazi, še kako drži. Teden pred nami je zelo pomemben. Razumem tudi vse, kar ste povedali glede vključevanja nearabskih ljudstev in prebivalcev v ta sporazum. Bernardino Leoni opravi odlično delo, po mojem mnenju. Spravil je sporazum v fazo, kjer smo sedaj. Seveda bomo morali reševati tudi ustavno vprašanje, vprašanje človekovih pravic, takoj ko bo vlada na oblasti. O tem se bomo pogovarjali s tisto vlado. Gospa Gomež, denar zagotovo ni problem, zlasti ne v državi kot je Libija. Vendar, kot sem že prej omenil, za nas je ključni problem ta, da ni pravih sogovornikov zaenkrat. Potrebujemo prave sogovornike, ki bodo lahko na terenu izvajali zadeve in zagotovili tudi varnost. Om uporabili bomo verjetno oba klasična instrumenta, ki jo imamo na voljo na tem področju. V zadnjem letu smo skušali državi pomagati predvsem pri upravljanju z mejami, sedaj pa razmišljamo tudi o drugih možnostih. Sodelovanje z Rusijo in drugimi zlasti v kontekstu iskanja sporazuma o enaforu in tako naprej je pomembno. Tesno smo sodelovali z Rusijo. Tako da nasplošno gledano se mi zdi, da bi morali sporazumu dati možnost, če se boste obe strani dogovorili, če se boste oba parlamenta strinjala, če se bo oblikovala vlada narodne enotnosti, potem lahko začnemo ponovno izpostavljati ta vprašanja, ki ste jih omenili. Hvala, gospod predsednik. Mikrofon. Lo che ha detto, sto io assolutamente con. Ja, strinjam se z filozofskega vidika, ampak filozofija in praksa pa sta nekaj posebno drugačnega v Libiji. To so prazne besede. Potrebujemo seveda prave sogovornike, problem je točno v tem. Verodostojni sogovorniki v Libiji postopoma izginjajo, zato ker politiki več ne predstavljajo ničesar oziroma praktično nič ne predstavljajo. Tudi vodje plemen zastopajo vedno manj posameznikov, člani milice in vodje znotraj milice so tisti, ki vodijo, zato ker imajo sredstva, ker nadzorujajo tudi naftne vire, pa tudi plinovode in naftovode. Nafta iz Imbursuka je pod nadzorom arapske milice na eni strani in tuborške na drugi strani. Ta naftovod se izteče blizu Tripolija. Nekaj podobnega se je dogajalo v Kambodži, ko so rdeči kmeri nadzorovali vse tisto, kar so preko kambuških pristanišč potem izvažali oziroma uvažali francozi, sredstva so si potem porazdelili. Naj še enkrat povdarim, ti sogovorniki, ki jih imamo, so pač očitni sogovorniki, realni sogovorniki, niso pa pravi sogovorniki, ki bi jih potrebovali. Resnično ničesar več ne razumem. Ne vem, kako se upravlja z mejami v Libiji. To je najpomembnejši južni koridor, ki obstaja. Čad, Egipt, Sudan, Nigerija in med Alžirijo in Nigerijo. To je odprto območje za vse oblike trgovine, z, tudi trgovine z orožjem, ki pripotuje do Boko Harama. Vse do sredine Čada lahko vodijo ti trgovinski koridori, tako da vodimo realno politiko na ne neko znanstveno fantastiko. Gibt es weitere Wortmeldungen? Ist der Fall, nicht der Fall? Še kdo želi besedo? Ne, torej je s tem seja zaključena. Naslednjič se vidimo zopet 28. septembra ob 3. Bruslu.